Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che eh, i ritardati. Dobro, predolgo časa smo že čakali na zamudnike, ampak predstavnica Marsden je bila z nami ob treh, točno ob treh. Samo dva poslanca sta bila takrat v dvorani. Bili smo res zelo potrpežljivi, vendar kadarkoli gre za vprašanje, ali damo prednost tistim, ki pridejo točno ali tistim, ki zamujajo. No, Danes smo skušali ugoditi obojim. Pozdravljam veleposlanico Marstenovo. Priznati moramo, da je imenovanje potekalo sicer avgusta, tako da nismo imeli priložnosti srečati gospe Marsten, preden je zasedla svojo funkcijo nismo se uspeli pogovarjati o njej, takrat, ko smo se pogovarjali z gospo Eštonovo o posameznih imenovanjih. Vendar je bila gospa zelo natančna in vestna, ima ogromno sestankov na svojem dnevnem redu, ampak kot veste, je začela svojim delom 1. septembra, vseeno pa si je vzela čas danes tudi za nas. Obravnavali bomo seveda politično situacijo v Sudanu, obravnavali bomo tudi vlogo Evropske unije, ki opravlja funkcijo stabilizatorja in tudi vlogo tistega, ki skuša zagotoviti neko politično stabilnost v državi. Sklenjen je bil tudi globalni mirovni sporazum, ki že prinaša določene sadove. Kmalo bo potekal tudi referendum o neodvisnosti tega ozemlja. To bi lahko privedlo do številnih novih zanimivih perspektiv za to državo. Preden pa dam naši gosti besedo, bi vas rad na kratko opozoril, čeprav ste verjetno na podlagi prejšnjih izkušenj izvedeli, da je bila gospa diplomatsko zelo uspešna ima bogato diplomatsko kariero, vedno se je ukvarjala s posebej občutljivimi političnimi vprašanji, ko je opravljala predhodne misije. Bila je tudi veleposlanica v Sudanu tri leta, tudi veleposlanica v Afganistanu, tudi v Iraku je opravljala funkcijo generalne sekretarke v Basri, tako da je bila prisotna že na številnih občutljivih in zapletenih področjih. Naši člani se zanimajo seveda za vaš mandat, zanima nas tudi, kako vi gledate na prihodnost Sudana. Danes se prvič srečamo in mislim, da bomo danes lahko tudi začeli s tem dialogom, ki bo, upam, koristen za obe strani. Vsaj takšen je naš namen. Sedaj pa vam kar prepuščam besedo. Zatem bo sledila seveda razprava, ko bodo tudi ostali dobili besedo. Pet do šest vprašanj bomo sprejeli, potem pa boste vi lahko odgovorili na vprašanja ali na pripombe. Izvolite, gospa veleposlanica. Hvala lepa, gospod predsednik, za to prijazno dobrodošljico, spoštovane članice in člani. Z velikim veseljem sem danes popovdne z vami kot je predsednik ravno kar povedal, me je svet imenoval na predlog visoke predstavnice in sicer 11. augusta. Dožnosti sem prevzela s 1. septembrom, nadomestila sem gospoda Müllerja. Nažalost, ni bilo nobene priložnosti za to, da bi se srečala z vami v tem obdobju, odkar sem bila imenovana do trenutka, ko sem prevzela svoje dožnosti, kajti vmes so bile poletne počitnice. Uh, Sem pa z veseljem danes z vami. Z veseljem bom z vami izmenjala tudi mnenja. Kot veste, sem šele na začetku svojega mandata. Z nekaterimi izmed vas sem se že srečala neformalno. Tako da sem res vesela vsakih predlogov in pripomb, ki jih imate, pa ne boste izrazili danes popovdne. Seveda pa sem se pripravljena redno pogovarjati z Evropskim parlamentom. Naj dodam še to, da če kdorkoli želi oditi v Sudana in se pogovarjati o Sudanu zaradi kakršnega koli razloga, se seveda lahko posvetujete tudi z mano. Kot posebna predstavnica Evropske unije za Sudan, opravljam funkcijo v okviru mandata, ki ga ima visoka predstavnica Catherine Ashton. Obravnava številna zapletena vprašanja, ki se pojavljajo v Sudanu. Vprašanja povezana s humanitarnimi zadevami, z razvojem, s politiko in tako naprej. Prihodni meseci bodo odločilnega pomena za prihodnost Sudana, ki se nahaja v kritičnem trenutku v svoji zgodovini, kajti je tik pred tem, da vstopi v zadnjo fazo celostnega sporazuma, ki je bil sklenjen leta 2005. S tem sporazumom se je končala najdaljša državljanska vojna v Afriki, ki je povzročila smrt približno dveh milijonov ljudi. Izvajanje tega mirovnega sporazuma je temeljnega pomena tudi za prihodnost Sudana. Poleg tega sporazuma pa je treba omeniti tudi referendum o neodvisnosti južnega dela. Sudana. 9. januarja 2011 naj bi potekal ta referendum. V umestnem obdobju pa bomo ugotovili, ali je Sudan zmožen storiti korak proti trajnostnemu miru in stabilnosti, česar si vsi seveda želimo. Oči sveta so sedaj operjene v Sudan, kar je razvidno tudi iz visokega srečanja, ki je potekal v New Yorku prejšnji teden in kjer so govorili o Sudanu. Tega srečanja so se odeležili tudi prvi podpredsednik in predsednik vlade Južnega Sudana podpredsednik Mantaha. Srečena se je odrežil tudi predsednik Obama, 11 drugih vodi držav in vlad, tudi namestniki vodi vlad, zunanji ministri in visoki predstavniki iz skoraj 25 držav in organizacij. I, um, to... Podelili so mi mandat da pomagam pri izvajanju strateških političnih ciljev Evropske unije. Ti cilji so bili nedavno opredeljeni tudi v sklepih sveta z dne 26. junija. Ti politični cilji so razporejeni pod šest naslovov. Najprej prispevati k celostnemu izvajanju tega mirovnega sporazuma. Pri tem je treba organizirati tudi verodostojni referendum o Južnem Sudanu in sicer 9. januarja. Potem podpreti je treba sporazum o ureditvi, ki bo veljala po referendumu, tretjič podpreti je treba izgradnjo institucij, spodbuditi je treba varnostne varnostna prizadevanja, razvojna prizadevanja in druga prizadevanja takoj po referendumu, ne glede na to, kakšen bo rezultat. Četrtič, doseči je treba stabilnost in trajnostni mir v Darfurju. Petič, spodbujati spravo, pravosodje, pravico in spoštovanje človekovih pravic. Treba je sodelovati tudi z mednarodnim kazenskim sodiščem. Šestič in na vse zadnje zboljšati je treba dostop humanitarnih delavcev do Sodana in po celem Sodanu. Moja vloga je, da seveda skušam uveljaviti vpliv Evropske unije in pri tem uporabiti vse instrumente, ki jih Evropska unija ima na voljo, zato da se vzpostavi miren in stabilen sodan. To ni nekaj, kar bi lahko upravila sama, zato si moramo vsi skupaj prizadevati, pravzaprav vsi kot. Moštvo si moramo prizadevati vse institucije, vse službe v Evropski uniji, tudi države članice in z vsemi temi nameravam sodelovati. Poleg tega bomo tesni povezavi tudi s sudanskimi strankami, s civilno družbo in nevladnimi organizacijami. Sodelovala bom tudi z mednarodnimi partnerji, naprimer Združeni narodi, z Afriško unijo, še zlasti z posebnim poslancem Makerjasom in z Ibrahimom Gambarjem, oba sta posebno od poslanca Združenih narodov, sodelovala bom tudi s predsednikom Mbekijem in z odborom na visoki ravni, ki se ukvarja s temi vprašanjem. Sodelovala bom tudi z ostalimi mednarodnimi in regionalnimi partnerji. Večino časa bom seveda preživela na terenu oziroma na potovanjih po tej državi. Odkar sem nastopila svojo funkcijo 1. septembra, sem obiskala Sudan, Takrat sem se srečala z višjimi uradniki v Dubi in Kartumu. Srečala sem se s številnimi mednarodnimi akteri, poleg tega sem bila v New Yorku, kot sem že prej omenila, kjer sem se odeležila srečanja na visoki ravni v Sudanu, ki ga je sklical generalni sekretar Združenih narodov prejšnji petek, tudi drugi so bili tam, potekali so tudi, dru, potekala so tudi druga srečanja na temo Sudana ob robu tega srečanja z američani, britanci, nizozemci in kitajci sem se pogovarjala o tej temi tudi s posebnimi predstavniki za Sudan. V naslednjih nekaj tednih nameravam ponovno obiskati Sudan. Obiskala bom Adis Abebo, srečala se bom z vodilnimi osebami v, a, iz Afriške unije, odpotovala bom tudi v Ženevo. Preden pa se lotim specifičnih vidikov mandata, ki mi je bil podeljen, naj na kratko povem par besed še o tem srečanju na visoki ravni, ki poteka v New Yorku prejšnji petek in ki sem se ga tudi sama odeležila. Kot sem že prej povedala, na tem sestanku so sodelovali same take osebe, ki zasedajo visok položaj, sodelovali tudi gospa Ashton in drugi visoki uradniki. Na tem srečanju smo mednarodni skupnosti poslali zelo odločno in jasno sporočilo. Namreč Sudan ne sme več zapasti v konflikt, referendum mora biti pravočasno organiziran, rezultate referenduma pa je treba spoštovati. Vse strani morajo prekiniti z nasiljem in se pridružiti mirovnemu procesu v Dohi. Predsednik Obama je tudi rekel, da ima Sudan možnost ali da poglobi svoje odnose z družnimi narodi ali pa postane osamljen. Rekel je, da miru ne moremo doseči brez pravice, da ne moremo normalizirati odnose z družnimi državami, če ne bo kdo sprejel odgovornosti za vse zločine, ki so se zgodili. Seveda je predsednik Taha pozdravil zavezanost Obame Sudanu, rekel je, da se bo Sudan pozitivno odzval na vse te zahteve. Poleg tega je pozdravil tudi novo usmeritev, ki jo je začrtal predsednik Obama svojo politiko zavezanosti, ki naj bi, kot je sam rekel, vodila k rezultatu, ki bo goden za vse. Podpredsednik Bakir je rekel, da mora referendum potekati takrat, kot je predviden. Če bo prišlo do kakršnih koli zamud, se lahko ponovno vrnemo k nasilju, zato bo tudi varnostni svet pozorno spremljal potek dogodkov. Zelo verjetno je, da se bo južni del Sudana odločil za neodvisnost. Vlada južnega Sudana je v petih letih dosegla več kot katerakoli druga sudanska vlada v zadnjih 50 letih. Evropska unija je seveda povdarila potrebo potem, da se spoštuje izvajanje mirovnega sporazuma, pozvala je tudi, da se organizira verodostojen referendum in da se spoštuje rezultate referenduma. Evropska unija je tudi pozvala k temu, da se pospešijo vse ureditve, do katerih bo prišlo po referendumu. Sudan je izrazil zaskrbljenost tudi glede varnosti, glede humanitarne situacije in pozval vse strani, da se vključijo v pogajanja v Dohi. Evropska unija zahteva seveda prisotnost mirovnih enot v Sudanu. Evropska unija pravi, da je treba vzpostaviti mir, da je treba prekiniti to nekaznovanje v Sudanu tudi strokovnjaki za človekove pravice morajo ponovno imeti možnost biti prisotni v Sudanu. Evropska unija tudi pravi, da odločno podpira zavezo združenih držav. Pozdravlja to, kar je rekel Obama, poleg tega pa se strinja s tem, kar predlaga Afriška unija, kar predlaga predsednik Mbeki s svojim visokim odborom in kar predlaga tudi Afriška unija. Seveda pa Sudan mora izkoristiti priložnost, ki mu je bila ponujena. Splošno gledano se mi zdi, da je bil tam sestanek uspešen, zato ker smo pritegnili pozornost mednarodne javnosti v kritičnem trenutku. Seveda sta veliko k uspehu tega srečanja prispevala tudi predsednik Obama, ki se je odrežil srečanja in generalni sekretar Združenih narodov, ki je sklical ta sestanek. Jasno je bilo izraženo tudi strani sudanskih predstavnikov, da mora referendum biti pravočasno organiziran in rezultati morajo biti sprejeti strani vseh. Mislim, da je ta sestanek potekal res v pravem trenutku in izkoristiti je treba ta zagon, ki je bil dan. Kateri so ključni elementi iz mojega mandata? Kaj počne Evropska unija za to, da bi dosegli te ključne cilje? Kar zadeva izvajanje tega mirovnega sporazuma. Če začnem kar z referendumom, še sto dni nas loči do referenduma o pravici Južnega Sudana do samodločbe in referenduma o prihodnjem statusu Adije, še vedno obstaja nekaj zamud glede referenduma v zvezi z ABM, kajti volilna komisija še ni bila sklicena. Časa ni več veliko, zato ga ne smemo več izgubljati. Registracija in volitve bodo potekale v Južnem Sudanu, tudi v severnem delu Sudana in v nekaterih državah kjer živijo sudanski prebivalci. Seveda pa bo morala tudi Evropska unija spoštovati želje sudanskega prebivalstva in izvajati mirovni sporazum. To je bilo jasno povedano tudi prejšnji teden v New Yorku. Proces registracije voljivcev se bo začel 15. novembra. Poleg tega je bilo rečeno, da bo 9. januarja možno organizirati referendum. Evropska unija bo napotila svoje opazovalce, ki bodo spremljali volivni proces, vključno z registracijo voljivcev. Mislim, da bo to zelo viden in tudi pomemben prispevek k večji preglednosti volivnega procesa. Evropska unija bo ponudila tudi tehnično pomoč za organizacijo referenduma v Južnem Sudanu. Trije tehnični strokovnjaki delajo s komisijo za organizacijo referenduma. En predstavnik je v Kartumu, dva v Džubi. Upam, da bomo upoštevali tudi to, kar bo zapisala opazovalna misija v svojem končnem poročilu. Ne glede na to, kaj se dogaja z misijo Združenih narodov v Sudanu. Naj povem, da je generalni sekretar Združenih narodov rekel, da bo odbor na visoki ravni, ki ga vodi gospod Mkapa, ki je bil ustanovljen seveda na zahtevo obeh sudanskih strani, tisti, ki bo povečal verodostojnost tega procesa. Opazovalna misija ne bo ravno spremljala samega volilnega procesa, temveč bo zbirala vse informacije, nadzirala sam referendum. Upoštevali se bodo tudi vsi podatki, ki jih bodo zbrali druge misije, kot je misija Evropske unije. Potem druga zadeva, kaj se bo zgodilo po referendumu, kako bo to potekala pogajanja. Medstrankarska pogajanja o obdobju po referendumu so se že začela usporedno s tem procesom. Štiri delovne skupine, ki se ukvarjajo z varnostjo državljanstvom, gospodarskimi in finančnimi zadevami, tudi vodo, nafto, dolg, mednarodne sporazume. Že zasedajo in delajo, delo sicer poteka, vendar ga je treba pospešiti. Kar zadeva so obstoj, o katerem se bodo dogovorili po referendumu, pa mora biti spoštovan strani obeh delov, ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma. Pomembno je, da se dogovorimo o državljanstvu in o nafti, potem pravica do soverenosti južnih manjšin, ki živijo na severu in obratno. Vzpostaviti treba konstruktiven odnos med posameznimi strankami in vzpostaviti sodelovanje, ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma. To bo ključnega pomena tako za Sudan kot za celotno regijo. Tretjič, kar zadeva podporo Južnemu Sudanu. Evropska unija podpira vladavino prava, zagotovitev osnovnih storitev, izgradnjo zmogljivosti in razvoj podeželja. 17. septembra sem se odeležila tehničnega sestanka na visoki ravni v zvezi z izgradnjo zmogljivosti v Južnem Sudanu. To srečanje je potekalo v Bruslju, organizirala ga Evropska komisija v pomoči UNDP-ja. Vlado Južnega Sudana je vodil gospod Deng, Prisoten je bil tudi ministr za finance in gospodarsko načrtovanje. Upredelili so 19 ključnih nalog in prednostnih nalog za izgradnjo zmogljivosti in spostavitev vlade. To je akcijski načrt, ki, načrt, ki naj bi ga izpeljali do julija 2011, ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma. Donatorji, vključno številnimi državami članicami Evropske unije, so pozdravili vlado Južnega Sudana zaradi njene odločnosti, da jasno opredeli prednostne naloge, da zgradi svoje zmogljivosti. Poleg tega smo se dogovorili, da bomo delali z vlado Južnega Sudana, zato da izboljšamo in izpeljemo ta načrt, če le možno bi želeli zagotoviti tudi njihovo podporo. Tudi Svetovna banka je rekla, da se bo Sudanom še pogovarjala. 9. oktober se bodo z njimi srečali v Washingtonu. Kar zadeva sam Darfur, pa naj povem, da mora Evropska unija še naprej posvečati veliko mero pozornosti Darfuru. Varnost in humanitarna situacija v Darfuru še vedno povzročata veliko zaskrbljenost. Nasilje v Darfuru je povzročilo na 100 tisoče mrtvih, na milijone ljudi je bilo razseljenih, živijo kot begunci v taboriščih za razseljene. V zadnjih mesecih je prišlo do dodatnih konfliktov, do sporov med vlado in uporniki, tudi do sporov in konfliktov med plemeni, prihaja do napadov na mirovnike, na humanitarne delavce, prihaja tudi do izgona ključnih uradnikov Evropske. Združenih narodov. Evropska unija tesno sodeluje tudi z Afriško unijo glede obvladovanja konfliktov v Darfurju. Poleg tega smo prispevali precejšno finančno, logistično pomoč tudi. Osebe smo tja napotili predvsem v misijo v Darfurju, govorimo o obdobju 2004-2007. Države članice Evropske unije financirajo 40 odstotkov združenih sil, združenih narodov in Evropske unije. Poleg tega želimo zaščititi civiliste, poskrbeti za to, da pride humanitarna pomoč do tistih, ki jo potrebujejo, spostaviti je treba varnost. Evropska unija stalno podpira tudi prizadevanja Združenih narodov, Afriške unije in medijatorja gospoda Basereja. Poleg tega pozivamo vse strani, da se pridružijo mirovnemu procesu iz Dohe. Gospod Baseli je potrdil, da pogajanja med sudansko vlado in gibanjem za liberacijo v Darfurju poteka in se bodo nadaljevala 20. septembra. Gospod Baselej, vem, da trdo dela z drugimi gibanji, Justice and Equality, naprimer, in tudi sudanska vojska se je pripravljena pridružiti tem mirovnim pogajanjem. Kar zadeva dostop humanitarnih delavcev, naj povem, da. Evropska unija z državami članicami prispeva ogromno humanitarne pomoči. V Sudanu smo med največjimi donatorji. Evropska unija še naprej pritiska na vse akterje za to, da bi ta humanitarna pomoč prišla tja, kamor mora. Tudi v New Yorku smo stopili v stik z sudansko vlado, se o tem pogovarjali. Sudanska vlada je nedavno sprejela novo strategijo za Darfur. Sudanska vlada namerava poskrbeti tudi za ponovno naselitev razseljenih beguncev. Pomembno je, kaj se dogaja na terenu. Evropska unija jasno povedala, da se namerava še naprej pogajati in pogovarjati z vlado v Sudanu, vendar morajo vsi strogo spoštovati humanitarna načela. Kakršno koli vračanje razseljenih oseb na njihove domove mora biti varno in ustrezno nadzorovano. Potem je tu še vprašanje naselitve in tega, kdo zaseda določeno ozemlje. Ne smemo pozabiti na vzhodni del Sudana, kajti najhujši razvojni problemi se pojavljajo na vzhodu. UNDP in tudi sudanska vlada nameravata organizirati konferenco o vzhodnem Sudanu v Kuvajtu 1. in 2. decembra, kjer naj bi vse skupaj raziskali. Usmerjevalni odbor za konferenco o vzhodnem Sudanu, kjer sodeluje Kuvajtski sklad Sudan, Islamska razvojna banka in UNDP, trenutno pripravlja to konferenco, trenutno se nahajajo v sklepni fazi in preučujejo tudi projektne dokumente. Sudanska vlada je tudi povedala, da si želi da bi Evropska unija pri tej konferenci sodelovala. Vem, da kolegi iz Evropske komisije že obravnavajo vzhodni Sudan tudi v okviru programiranja 150 milijonov evrov, ki naj bi jih namenili tej državi v okviru Evropskega razvojnega sklada. Ta denar naj bi porabili na vzhodu in na jugu Sudana, tudi v Darfurju kar zadeva spravo človekove pravice, pravosodje. Evropska unija seveda želi končati z nekaznovanjem v Darfurju tudi s pomočjo mednarodnega kazanskega sodišča. Želimo storiti več, ko gre za človekove pravice, spravo in pravosodje. Tudi s predsednikom Ambekijem sodelujemo. Obravnavali smo tudi poročilo, ki ga je objavil njegov odbor v zvezi z Darfurjem. Stališče Evropske unije je jasno. Mi podpiramo mednarodno kazansko sodišče kot institucijo spoštujemo tudi neodvisnost tega sodišča. Pozvali smo sudansko vlado naj začne sodelovati s tem sodiščem, poleg tega smo vse pogodbenice rimskega statuta še enkrat spomnili na njihove pravne obveznosti. Podpiramo tudi delo neodvisnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami v Sudanu. 17. septembra je neodvisni strokovnjak, sodnik Otman, predstavil svoje poročilo tudi Svetu za človekove pravice v Ženevi v svojih uvodnih besedah je priznal, da sudanska vlada sodeluje, da je to pozitiven premik, vendar je rekel tudi, da na številnih področjih še vedno niso dosegli napredka. Poleg tega je povdaril to, da še vedno ni prisotna Mednarodna komisija za človekove kovice, pravice, ki je omenjena v celostnem mirovnem sporazumu. Omenjen je tudi referendum, omenja se tudi to, da civilisti niso dovolj zaščiteni. Vzpostavljen je interaktivni dialog in v okviru tega dialoga je Evropska unija izpostavila tudi vprašanje varnosti civilistov in otrokov vojakov. Zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja s temi pripravami na referendum. Podarili smo potrebo potem, da se razširi mandat. Enako so storile tudi ZDA. Resolucija bo zelo verjetno dana na glasovanje v prihodnih dneh. Spoštovane članice in člani, če mi dovolite, bi sedaj zaključila vendar bom res z veseljem odgovorila na vaše vprašanje, poleg tega pa bom vesela vsakega predloga in pripombe. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospa Vele poslanica. Gospa Sargentini, izvolite. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospa Marsten, da ste danes z nami. Poslušala sem vas, imam pa vprašanja predvsem v zvezi z mednarodnim kazenskim sodiščem. Kazensko sodišče je izdalo nalog za prijetje Alba Širja. Maja pa so povdarili, da je sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem omejeno. Zanima me, kako nameravate okrepiti pristojnosti sodišča v tem primeru. Gospod Albašir se je pojavil v Keniji ob praznovanju nove ustave in ga takrat niso prijeli, povzročil skrbi. v Libiji bo vrh EU Afrika. Ne znam si predstavljati, da bi se Albašir pojavil tudi tam. Mi bomo tam, vsi predstavniki komisije in držav članic bodo tam. Kako bomo ukrepali? Odbor na visoki ravni za Darfur, ki ga je vzpostavila Afriška unija, je predstavil načrte za vzpostavitev dolgotrajnega miru v Sudanu. Tega se vsi veselimo, ampak kako bi lahko pomagali pri izvajanju tega projekta oziroma teh pr predlogov? Še zadnje vprašanje. Spet se vračam k mednarodnemu kazenskemu sodišču. Skrbi me, da so obeti, da bo Al-Bashir obiskal Libijo, žal dobri. Spomnim se, kaj se je bilo v Lizboni pred nekaj leti. Nismo mogli zaustaviti prisotnost gospoda Mugabeja, ampak vseeno to omejuje prostor za politični dogovor. In to so resnično slabi ljudje. Grazie, Hvala lepa, gospa Sargentini. Kolega Tenok. Postopkovno vprašanje, če smem. V prejšnjih dveh predstavitvah, izmenjavah mnen, je bil proces takšen, da so koordinatorji skupin glede na velikost imeli prvi priložnost, da spregovorijo in zastavijo vprašanje. Sedaj pa me zanima, zakaj ste spremenili format. Vem, da ni veliko poslancev, vseeno pa se mi zdi čudno, da nadomestna članica ene od manjših skupin začne, ne pa da bi začel EPP, potem socialisti ali da in tako naprej, kako je bilo običajno v prejšnjih dveh primerjih. Ma, guardi, effettivamente... Eh... No, ja delovati, moramo pragmatično. Štirje so se javili k besedi. To je samo začasni vrsten red. Gospa Sargentini je bila med prvimi v dvorani, zato sem seveda dal njej najprej besedo, nisem upošteval običajnega vrstnega reda. Drugi koordinatorji se niso javili k besedi, tako da sem uporabil bolj pragmatične kriterije pri dodeljevanju besede. Kolega Tanok, se želite oglasiti v zvezi s tem ali imate še kakšno postopkovno vprašanje? Okay. Če sem sedaj na vrsti, prav. Vseeno pa se mi zdi nekoliko nenavadno. Res je, da ni veliko poslancev. Ja, torej. Izvolite, gospod Tanok. Hvala lepa čestitam za imenovanje, gospa Marsden. Poznam vas že odprej, poznam tudi vaš življenje pis, zelo dobra diplomatka ste bili, bili ste tudi veloposlanica v Kartumu. Vi ste prvo imenovanje po Lizboni, vsaj po mojem mnenju, ali pa vsaj med prvimi. Zato z vidika Združene kraljestva za vaše delo vlada veliko zanimanje. Ste v vročem sedežu, Sudan me je zelo zanima, še posebej v zadnjem letu, je zelo pomembna država, velika država, veliko ima nafte in plina, seveda pa so težave tudi na področju človekovih pravic, omenjali ste Darfur, državljanska vojna, problemi z jugom in tako naprej, ter vprašanje, kako ravnati z obtoženim vojnim zločincem ali pa širjem. Zanima me, ali se boste kdaj srečali z njim oči v oči in kako boste to rešili diplomatsko. Če pa se posvetimo jugu, zelo me to zanima, kaj ti podpredsednik Južnega Sudana bo kmalo obiskal naš odbor. O tem ste sicer že govorili, ampak skrbi me, da bi Kartum poskušal to blokirati oziroma da bi strmina postala še bolj spolska, če se bo jug odločil, da ima dovolj. Kaj bomo storili, naprimer, če bodo referendum ustavili zaradi upravnega postopka registracije ali karkoli že, ali pa morda, če bo tukaj posredoval sever? Ali bo Evropska unija vseeno priznala jug? glede na to, da v severu vlada um, predsednik, ki je bil obtožen in ne spoštuje mirovnih sporazumov. Kaj se bo zgodilo s tremi milijoni južnih sudancev, ki živijo v severu? Ali mislite, da so v kakršnikoli nevarnosti, da bi, naprimer, izgubili svojo sudansko državljanstvo, da bi jih deportirali ali celo ostali brez države? Ali je to vključeno v vaše pogovore? Predsednik Obama je namenil dvigniti oziroma odstraniti sankcije zato, da bi sever vključili v proces, glede na to, kako ambivalentna je ameriška administracija v zvezi s sodiščem, namreč varnostni svet smo izkoristili zato, da smo obtožili gospoda Baširja, čudno pa je, da so američani pri tem sodelovali, kajti oni sploh statuta niso podpisali, ali bi lahko oni to spreobrnili, zato da bi mu dali nekaznovanost, čeprav se je ne zasluži, v zameno za to, da bi dosegli mir. Varnostni svet Združenih narodov ima, mislim, da pristojnost, da zavrne obtožbe. Če je to res, potem bi zlahka prepričali države, ki imajo veto, ruse, kitajce, američani bi to sprožili. Ampak ali bi vam uspelo prepričati francoze in britance na varnostnem svetu, ali pa je stanje tako, strogo, da nikoli ne bi spreobrnili odločbe sodišča, ne glede na to, kaj se zgodi. Omenjali ste Evropski parlament, EU, imeli bomo opozovalno misijo, ampak ali vemo, kdo bo dolgotrajni glavni opozovalec EU in sedaj vaš urad? Ali imate dovolj sredstev za opravljanje svojega dela, ali imate dovolj sredstev v smislu kadrov, svetovalcev, pre prometa, prevoza, kajti vem, da so ceste tam zelo slabe. Ali ste morda mnenja, da bi morali storiti še več za to, da bi imeli več sredstev? In še zadnje vprašanje je precej osebno, morda vam ne boste želeli odgovoriti, pa vseeno. Ali vam zunanje ministrstvo za vaše delo daje diplomatski potni list? Ne dajemo ga evropskim poslancem, poslancem ali torej imate diplomatski pasuš oziroma ali imate svoj osebni potni list. To me samo zanima. Hvala. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod Weigl. Hvala, gospod predsednik. Žal se ne morem strinjati z veseljem mojega britanskega kolega, kajti nobenen od mojih slovenskih kolegov ni bil izbran v diplomatsko službo v prvem krogu. Vseeno pa sem zelo zadovoljen z oceno stanja gospe Marsdenove v Sudanu. Pogrešal pa sem bolj poglobljeno politično oceno. Kaj pričakujemo, da se bo zgodilo v Sudanu? Kaj se bo zgodilo 9. januarja? Imamo kakšna pričakovanja? Nedavno sem govoril z nekaterimi politiki iz Sudana, ki sodelujejo tudi v pogajanjih oziroma so sodelovali v pogajanjih v Dohi. Oni 9. januarja pričakujejo državljansko vojno. Po njihovem mnenju ni mogoče, da bi se izognili državljanski vojni 9. januarja. ali ste na srečanju v New Yorku oblikovali kakšno resno oceno o tem, kaj bi se lahko zgodilo, glede na to, kakšen je morebitni rezultat referenduma, torej za ali proti. Gospa veleposlanica, v Sudanu ste že bili kot veleposlanica prej, v Sudanu pa sem bil tudi sam, ko sem reševal krizo v Darfurju. Vemo, kako nezanesljive so politične razprave z akterji v Sudanu. Nekaj ste jih omenili, naprimer Abdul Wahid in Khalil Ibrahim. Oni so torej še vedno v igri, še vedno imajo v rokah pomembne odločitve in pomembne skupine v, v Sudanu. Ne vem pa, ali je kakršnoli dialog z njimi, kolikor vem, Kalil sedi v zaporu v Franciji ali nekaj podobnega. To ni najustrežnejša strategija, če želite doseči politični dogovor s komerkoli. Pozivam vas, da izvajate resen in kontinuiran dialog z voditelji vseh skupin, uporniki, vključeni. Tukaj imamo v mislih naprimer Darfur, enako pa seveda velja za Južni Sudan. Nisem prepričan, da tisti, ki so se srečali v New Yorku, niso imeli fige v žepu, kajti razmere dejansko niso tako jasne in razumljive, kot ste jih vi pravkar prikazali. Imam resne pomisleke in bojim se, da boste se srečali z veliko izzivi v prihodnih mesecih. Sam pa sem eden od evropskih poslancev, ki bodo zahtevali stike z vami. Verjetno pa bom tudi potoval v Sudan. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Vajl, sedaj pa gospod Svensson. Tak sem jih, herr Urförande. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa veleposlanica, za zelo zanimivo analizo. Hvala tudi za to, da ste nam dali zadnje informacije o tem, kakšne so razmere v Sudanu. Prej ste omenili, da če govorimo o porazdelitvi prihodkov med severom in jugom, da si moramo ogledati tuje zasebne interese. Ali menite, da to lahko igra kakšno vlogo v zvezi s pripravami na stabilnost? Ali pa v povezavi z referendumom? Ali so cunani interesi pomembni tukaj? Hvala. Hvala lepa, gospod Hautala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Marsden. Že včeraj sem imela priložnost srečati se z vami in prepričana sem, da imamo pravega odposlanca v Sudanu. Hvala lepa še enkrat. Povedati vam želim, da se je moja pisarna danes srečala z borcem za človekove pravice iz Sudana, gospodom Agabom in Elgagom. Od njih smo slišali, kako težke so razmere za zagovornike človekovih pravic v Sudanu. Preganjanje in nadlegovanje strani varnostnih sil je močno razširjeno. Moje vprašanje je naslednje. Kaj lahko, po vašem mnenju, delegacija EU stori v zvezi s tem vprašanjem? Moje domnevanje razmer je, da pravega prizadevanja za sodelovanje z zagovorniki človekovih pravic še ni bilo. Vi, kot posled, posebna poslanica, me zanima, ali bi lahko se zavezali k temu, da bi človekove pravice postavili v središče čim prej, kajti v okviru novih pravil je to sedaj nujno. Ali ste prepričani oziroma pripravljeni poskrbeti, da boste tesno sodelovali s civilno družbo v Sudanu. Naprimer, da bi organizirali delavnico z njimi, da bi razpravljali o tem, kako bi bilo najbolje možno z njimi sodelovati. Kajti prepričana sem, da bi lahko bil doprinos gibanja za človekove pravice v Sudanu ključnega pomena za mir in pravico. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod De Kajzer. Merci, monsieur le président. Hvala, predsedujoči oziroma predsednik. Gospa Marten, pozdravljeni v Evropskem parlamentu in dovolite mi, da vam eh, povem, kako zelo cenimo vašo prisotnost na terenu v Krtumu in veseli me, da je naš posebni predstavnik oziroma posebna predstavnica nekdo, ki zelo dobro pozna razmere na terenu. Hvala za delo, ki ga upravljate in ki ste ga upravili. Mislim, da je bila izbira oziroma odločitev za vas prava. Zdaj pa imamo zopet priložnost, da govorimo o vaših najnovejših izkušnjah. Najprej se upravičujem za zamudo. Demonstracije so po Bruslju. Eh, Mimo grede v njih tudi sodelujemo, tako da verjetno razumete eh, in to je tudi razlage za mojo zamudo. Eh, če ste že obravnavali zadeve, ki vas jih sprašujem, ne ponavljajte, se bom pozanimala pri kolegih. Prva zadeva glede na referendum, ki se obeta. Nedvomno ste o tem govorili. Zanima me, kakšne bi bile posledice morebitne razdelitve sudana, ne le na afriško celino, ampak eh, posledice tudi, kar odeva Darfur. Eh, tu smo imeli predstavnike Darfurja, ki so dejali, da tega nikoli ne bi sprejeli in me zanima, kaj bi nam lahko povedali s tem v zvezi. Naslednja zadeva, volitve, ki so se nedavno odvile, so zabeležile številne nepravilnosti, ampak mm, drugačne na jugu kot na severu. Na jugu je prihajalo do obžalovanja eh, vrednih posegov v volilni proces strani oboroženih sil in zanima me, kaj je bilo storjeno, kaj se morda izvaja oziroma kako vi eh, vidite. stališče oziroma položaj, vlogo misije OZN v primeru, da se odločijo za odcepitev. Prav tako je opozicija na severu bojkotirala zadnje volitve. In zato je tudi njena zastopanost zelo slaba v skupščini. Zanima me, ali se vam morda zdi, da po teh volitvah, ki naj bi bile prvi korak v smer več strankarskega, bolj demokratičnega režima, zanima me torej, ali je vaš tista, da je vsaj na severu morda prišlo do določenega nazadovanja z tega vidika in da so volitve z tega vidika predstavljale škodo za opozicijo, vsaj glede na taktiko, ki jo je opozicija uporabila. Hvala. Lonorevole Lunaček. Gospa Lunaček pa bo zaključila ta krok vprašanj. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi v svojem imenu želim veleposlanico Marsnerovo toplo pozdraviti. Prej vas še nisem poznala, ampak glede na to, kakšen življenjepis imate, ste verjetno res najboljša oseba za upravljanje tega dela. Ja, tako Vse vsaj meni zdi, gospod Brok. I, I have, uh... Od treh področji želim spregovoriti z vami, nekatera so omenili že drugi kolegi. Namreč vloga naftnih družb v Sudanu. Predvsej jih je, ki si prizadevajo za to, da bi čim več nafte spravili ven, še posebej iz tistega mejnega območja med severom in jugom. Sama sem bila tam pred desetimi leti z avstrijsko naftno družbo, ki pa ni več prisotna tam. Težave z mednarodnimi naftnimi družbami so, da se nekatere obnašajo tako, kot da so na drugem planetu, če lahko rečem, odkrito. Ne upoštevajo države, v kateri so in problemov, ki tam obstajajo. Kaj nam lahko poveste o, naprimer, stikih, ki jih imate s temi družbami in o njihovi vlogi pri mirovnem procesu, še posebej pri referendumu ali podpirajo referendum ali podpirajo proces. Zanima me tudi, kako se bodo prihodki od nafte potem porazdelili po referendumu, ne glede na to, kakšen bo rezultat. Z vidika Evropske unije, ali bi lahko mi kako pomagali, da podpiramo procese na terenu. Drugo vprašanje se navezuje na komentar Heidi Hautale, vaši prihodni stiki z organizacijami civilne družbe, z nevladnimi organizacijami, posebej v Kartumu, seveda pa tudi druge, naprimer organizacije žensko, koljevarstvene organizacije, ki dejansko obstajajo, čeprav jih je malo, malo ljudi se s tem ukvarja, ampak vseeno obstajajo. Zato mislim, da bi potrebovali našo podporo in naše zanimanje. Zanima me, ali ste imeli to v načrtih in ali imate načrte za to, da jih vključite v svoje delo. Tretje področje zadeva begunce iz Južnega Sudana, ki še vedno živijo na severu, v taboriščih ali kjerkoli že. Šariatsko pravo se uporablja v severu za vse, ne glede na to, ali so muslimani ali ne. Večina begunce iz Južnega Sudana so kristijani, ne pa muslimani. Zato so, naprimer, ženske imele težave, kajti kuhale so alkoholne pijače in jih potem prodajale. To pa seveda ni dovoljeno v okviru zakonodaje v severu, zato so šle celo v zapor. Zanima me, kakšne so razmere za te tri milijone ljudi. Večina jih ni muslimanske vere, vseeno pa morajo spoštovati šariatsko pravo čeprav počnejo nekaj, kar je v skladu z njihovo vero dobro, ne pa z vero severa. Hvala. Hvala lepa, gospa Lunaček, cel niz vprašanj. Gospa veleposlanica, izvolite. Well, the... Hvala lepa. To so bila zelo zanimiva vprašanja. Potrudila se bom po najboljših močeh, da odgovorim na njih. Gospa Sargentini, najprej kar zadeva vprašanje mednarodnega kazenskega sodišča. V zvezi s tem Evropska unija konsistentno podpira sodišče in delo sodišča kot institucije, pozivali pa smo tudi sudansko vlado, da sodeluje s sodiščem. Visoka predstavnica, kakor veste, je v zadnjih nekaj mesecih izdala oziroma objavila vsaj dve sporočili, kjer je obsodila obisk Baširja v Keniji in opomnila je zadevne države na njihove mednarodne pravne zaveze. Nikakor torej nismo odlašali s tem, da bi jasno izrazili svoje stališče v zvezi s to točko. V zvezi z vrhom EU Afrika ob konec nove, koncu novembra ne vem, kaj vam lahko povem. Vem, da pogajanja potekajo, ampak v podrobnosti se ne morem spustiti. Vsekakor pa sem si zabeležila vaš komentar. V zvezi z vprašanjem odbora predsednika Mbekija in tem, kako bi lahko pomagali pri izvajanju njegovih predlogov. Mislim, da predsednika Mbekija in njegovo skupino spodbujamo, da nadaljuje z delom, vključno z delom na tistem delu poročila, ki zadeva pravico in spravo. Kakor veste, so predsedniku Mbekiju na vrhu Afriške unije dali širok, obsežen mandat. Veliko pomena in veliko urednosti pripisujemo vlogi, ki jo ima predsednik Mbekij. To vključuje cel niz vprašanj v Sudanu. Evropska unija zagotavlja tehnično podporo, tehnične strokovnjake, ki mu pomagajo pri delu na zadevah, ki se tičejo obdobja po referendumu. Gospod Tanak mi je zastavil več vprašanj. Prvič, vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vlada Južnega Sudana enostransko začela postopati in kako bi se na to odzvala Evropska unija. Zelo težko je ugibati, kaj bi se zgodilo. Mi poudarjamo, da Evropska unija želi, da bi se referendum izvedel v skladu z mirovnim sporazumom, da bi se to zgodilo pravočasno in verodostojno najboljši prispevek, ki ga lahko damo mi, je, da še naprej ustrajamo pri polnem izvajanju vseh določb mirovnega sporazuma. Mislim, da je to najboljši način za nadaljevanje dela. Kaj se bo zgodilo z južnimi sudanci, ki živijo v severu oziroma severnem delu? To je zelo pomembno vprašanje, zadeva pa tudi severne sudance, ki živijo na jugu gre za enega najpomembnejših dosijejev, o katerih razpravljamo v pogajanjih v zvezi z ureditvijo po referendumu. Pomembno je, kaj se bo zgodilo na referendumu, kakšen bo rezultat. Vseeno pa morajo posamezniki imeti zagotovila, da ne bodo podvrženi kakršnim koli negativnim vplivom. Želimo doseči sporazum v zvezi s tem dosijem, to je eh, zelo pomembno, to moramo storiti še pred referendumom, zato da bodo ta zagotovila dejansko na voljo. Zastavili ste tudi vprašanje o možnosti spreobrnitve obtožbe sodišča in da bi lahko to Varnostni svet Združenih narodov storil. Sama ne morem komentirati tega, kajti varnostni stvarec družnih narodov sicer ima pristojnost, da lahko preloži obtožnico za eno leto, če se ne motim, nima pa pravice, da jo popolnoma odpove oziroma spreobrne. Afriška unija sicer že izraža možnost in zanimanje za to, ampak zaenkrat to ni v igri. Kakor pa sem pravkar povdarila, gre le za možnost preložitve. Varnostni svet nima pristojnosti, da prekliče nalog za prijetje, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče v zvezi z identiteto glavnega opazovalca volitev še nismo dosegli odločitve. Kar zadeva moj kader in logistično podporo, to mesto sem prevzela v času, ko smo v obdobju prehoda. Struktura službe za zonanje delovanje se še razvija in pregledujem sestavo svojega moštva, svoje skupine, glede na okoliščine. Mislim, da je to vprašanje za baronico Ashtonovo, vsekakor pa bom v prihodnosti tesno sodelovala z novim generalnim direktoratom za Afriko, ko bo mesto zasedeno in ko, bodo, ko bo tudi ta oseba imela svojo skupino. Vedeti moramo, da se ta moštva oblikujejo in vključujejo v nastajajočo službo. Sem še na začetku mandata, še vedno moram šele ugotoviti, ali imam na voljo dovolj ljudi, dovolj sredstev za opravljanje svojih nalog. Trenutno so mi dali evropski potni list, katerim lahko potujem. Gospod Vajgl, prosili ste me za bolj poglobljeno politično analizo morebitnih dogodkov po referendumu. To bi lahko vodilo do nasilja. Regionalne države so zelo zaskrbljenje, zaradi tega veliko je tudi živčnosti. Zato smo na vse zainteresirane strani tako pritiskali, zato da zagotovimo, da bo proces predvsem miren. V tem kontekstu je najboljši način, da bi zmanjšali možnost spora ta, da bi uredili zadeve v okviru pogajanj, zato da to vključimo v doseje. Poskrbeti pa moramo tudi za preostale elemente, kajti več kot bomo lahko dogovorili predhodno, potem je manjša možnost za težave kasneje. Kakšen je najverjetnejši rezultat? Mislim, da morajo o tem odločati ljudje v Južnem Sudanu. mislim, da ni nobene skrivnosti, da nekateri deli Južnega Sudana izražajo velike želje po odcepitvi, ampak vsaka ugibanja o rezultatu so točno to ugibanja. V New Yorku smo imeli tudi to na mizi, ampak referendumska zakonodaja zagotavlja določeno mejo. 60 odstotkov registriranih volivcev se mora pojaviti na voliščih, če želimo zagotoviti, da bo referendum veljaven. Torej, to je zelo pomemben dejavnik pri določanju rezultata oziroma izida. Omenili ste potrebo po dialogu z Vahidom in Ibrahimom. Strinjam se, mislim, da moramo storiti vse za to, da spodbudimo oba gospoda, da se udeležita mirovnega procesa v dohu. Dohi mislim, da gospod, ki ste ga omenjali, ne živi v zaporu, ampak mu gre zelo dobro in to ljudje se dejansko pritožujejo zaradi tega. Skupaj z mednarodnimi partnerji bomo Abdula Vahida in gospoda Ibrahima še naprej spodbojali, da se pridružita procesu. Halid mislim, da je v Tripoliju, mm, torej v Libiji, zato bi ga lahko spodbudili k temu, da se pojavi tudi v dohi. Gospod Svensen, zastavili ste vprašanje o porodelitvi prihodkov od nafte med severom in jugom in o tem, kakšni so tuji zasebni interesi tukaj. Vaše vprašanje si lahko zabeležim, ampak žal vam veliko o tem povedati ne morem. Sever bi seveda tako izgubil velik del prihodkov od nafte, če se jug odcepi, ampak to je odvisno od tega, kakšen sporazum bo dosežen med obema deloma države. To je vprašanje, o katerem trenutno še potekajo pogajanja. Morda lahko S tem odgovorim tudi gospe Lunaček. Vloga naftnih družb v referendumskem procesu in kako se bodo prihodki od nafte porazdelili. Ne vem veliko o tem, ampak vem pa, da Norveška tukaj ima zelo pomembno vlogo, kajti zagotavlja podporo obema stranema, pripravlja jih na pogajanja o vprašanjih, delitve prihodkov od nafte ali sodelovanju na področju pridobivanja nafte. Zagotoviti želijo, da bodo osnovni podatki, ki so potrebni za pogajanja, na voljo in zagotoviti želijo tudi večjo stopnjo preglednosti. Norvežani so upravili zelo veliko dela in tudi mi kot Evropska unija bi morali spodbujati strani, da pospešita pogajanja, zato da čim prej dosežemo dogovor. Mislim, da sta me dva poslanca, gospa Hautala in še nekdo vprašala, nekaj v zvezi z zagovorniki človekovih pravic. Da, tudi gospa Lunaček je zastavila enako vprašanje in organizacije žensk. Zagotavljam vam, da bom v času svojega mandata prav gotovo imela tesne stike z organizacijami civilne družbe, vključno s tistimi, ki se zanima za človekove pravice in vprašanja žensk. Evropska unija podpira več nevladnih organizacij, ki se govore človekove pravice s pomočjo instrumenta za demokracijo in človekove pravice. Evropska unija je posamezne primere kršitev človekovih pravic, vključno s tistimi, ki zadevajo zagovornike človekovih pravic, pripeljal napred svet, ki se ukvarja s temi zadevami v Sudanu. Zato vam še naprej zagotavljam, da bom delala na tem, da bom zadeve tesno spremljala. Poleg tega pa ima tudi delegacija EU v Kartumu posebno skupino, ki se ukvarja s človekovimi pravicami. Gospode Kajzer mi je zastavila vprašanje o posledicah morebitne odcepitve Južnega Sudana za Darfur. V zvezi s tem lahko povem predvsem naslednje. V Darfuru niso zahtevali odcepitve. Vprašanje v Darfuru je, ali bi morali imeti samo eno regijo Darfura. To so tista glavna vprašanja v pogajanjih iz Dohe več mnenje, ampak velik delež civilne družbe v Darfuru je pokazal zanimanje za to, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v odnosih med severom in jugom. To bo prav gotovo nekako vplivalo na razmere v Darfurju, čeprav ne želim biti specifična o morebitnih rezultatih in posledicah, kar se deva v pozovalno misijo EU lekcije, ki bi se jih morali naučiti iz volitev pri pripravi referenduma, so takšne, da jih lahko najdemo tudi v končnem poročilu, ki, je, ki ga je pripravila vaša misija. V poročilu najdemo nekaj pomembnih priporočil, ki so koristna tudi za referendum referendumsko komisijo v Južnem Sudanu smo želeli opozoriti na to in tudi druge oblasti namreč, da morajo razmisliti o tem, kako bi lahko lekcije, ki smo se jih naučili na volitvah, uporabili tukaj v referendumu, zato da bi koristili referendumskemu procesu. Združeni narodi načrtujejo mnogo večjo vlogo, kaj ti vzpostavili bodo baze za podporo referendumov v vseh 79 bazah v, oziroma okrožjih v Južnem Sudanu. In prizadevanja tečejo, da bi usposobili policijske sile v Sudanu, severu in jugu, za izvedbo tega referenduma. Nekaj pozitivnih korakov je bilo sprejetih na podlagi lekcij, ki smo se jih naučili v postopku volitev. Kakšen vpliv bi lahko imele volitve oziroma referendum na demokratizacijo v Sudanu. Rečem lahko, da volilne stranke so tako v severu kot v jugu dobile zelo veliko sedežev, opozicija le malo. Mislim, da moramo še naprej poudarjati pomen spoštovanja mm, temeljnih svoboščin svoboda tiska, svoboda združevanja in vse druge pravice. To že izvajamo v kontekstu tega, da je treba izvesti verodostojen referendum. Zagotoviti moramo politično ozračje, ki bo to omogočalo in te svoboščine so ključnega pomena. Še naprej bomo obozarjali na to in opozarjali na kontinuiran proces demokratizacije v Sudanu. Zadnje vprašanje je bilo vprašanje statusa nemuslimanov v Severnem Sudanu. To vprašanje je zastavila gospa Lunaček. Zelo dobro vprašanje. Določena vprašanja v zvezi z nemuslimani v določenih območjih se seveda pojavljajo. Naprimer, izvajanje zakonodaje javnega reda in miru. Ena od možnosti, ki jih imamo, je, da komisijo o pravicah nemuslimanov še naprej podpiramo. Ta komisija je bila oblikovana na podlagi mirovnega sporazuma, sicer nima mednarodnega profila, ki pa bi si ga zaslužila. To je tista možnost, ki jo lahko izkoristimo, zato da poskušamo zagotoviti, da bodo ti vidiki mirovnega sporazuma bolj v spredju. Hvala. Bene, da ringraziamo. Najlepša hvala, gospa veleposlanica. To srečanje je bilo zelo plodno, zelo zanimivo. Mislim, da ste jasno pokazali, da ste pripravljeni sodelovati z nami. Očitno je, da imate izkušnje, da ste res predani svojemu delu. Mislim, da se je danes začel nek odnos, ki se bo nadaljeval v prihodnih mesecih. Mislim, da ste tudi vi danes zaznali, da smo pripravljeni sodelovati z vami, vam pomagati pri delu, ki ga upravljate, spodbujati človekove pravice, demokracijo in stabilnost v tej oddaljeni državi, ki smo jo danes popodne omenjali. Še enkrat najlepša hvala. Zasedanje začasno prekinjamo, nadaljujemo ob pol petih, ko bomo glasovali o poročilu Sarjusvolski.

Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto. Kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete, da nadaljujemo z delom. Na dnevnem redu nas čaka glasovanje o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Kolega Sarjus Volski je prosil za besedo pred glasovanjem. Sprašujem ga, če še vedno želi besedo. Izvolite. Hvala, predsednik. Bom skušal biti kar se da kratek, kajti enkrat smo se že lotili tega glasovanja, potem pa smo se odločili, da si damo še teden dni, da opravimo še dialog s odborom Juri. To iz objektivnih razlogov potem ni bilo možno. Naj samo najprej povem, kako hvaležen sem za zelo plodno sodelovanje, ki sem ga bil deležen strani vseh političnih skupin, vseh koordinatorjev in poročevalcev v senci. Potrudil sem se biti kar se da vključujoč, kar zadeva pripombe in predloge drugih strani. Mislim, da smo dosegli kar razumen kompromis na koncu naj povem, da sem spoštoval željo večine v naši skupini, da bi dali ustrezen poudarek na tri glavne osi, torej zemljepisno ravnovesje, institucionalno ravnovesje in tudi ravnovesje med spoloma. Prav tako sem spoštoval željo naše skupine po tem, da se spoštuje ravnovesje vidik eh, skupnosti in pa veliko vlogo Ruskega parlamenta, kar zadeva novo diplomatsko službo. Najbolj sporno in težavno je bilo vprašanje zemljepisne zastopanosti, kaj ti kot številni vemo in to bi rad tukaj tudi ponovil, je naš zbor že julija v uvodni zavi 7 zakonodajne resolucije k odložbi sveta, da naj bi specifični ukrepi v eh, členu 16.1.6 o odločitvah s spoloma vključeval tudi ustrezno zemljepisno zastopanost. To sem torej tudi storil. Spoštoval sem zaveze in splošno politično usmeritev, ki smo jo sprejeli z glasovanjem julija, vključno s tem omenjenim odstavkom 7 stališča parlamenta, prav tako pa sem v svoje mnenje v obliki dveh identičnih amandmajev 33 in 39 to vključil v besedilo. Končna različica je deležna podpore Evropske ljudske stranke in eh, skupine SD in pa tudi nekaterih drugih. V tej zadnji različici smo zato, da bi presegli določene pomisleke, nekoliko omilili amandma s tem, da sem nadomestil allotted limits z indicative recruitment targets in na ta način mislim, da se uspešno ognemo percepciji kvot, kajti tukaj ne gre za nekakšne kvote, ampak gre za nekakšne indikativne cilje, ko gre za zaposlovanje. Naj tudi kolegom povem, da smo danes do povdne izglasovali mnenje v odboru za proračun, vključno z našimi amandmaji 23 in 29. Torej, z veliko večino je bilo to danes do povdne izglasovano in če se kolegi strinjajo, bosta oba odbora dala enako mnenje kot eh, odbor Juri če bo seveda to tudi volja našega odbora, če se za to odločimo in tako izglasujemo, potem bo možno kvalitetno izhodišče, na podlagi katerega bomo lahko posredovali svoje stališče odbora Juri. Eh, na trilogu danes dopoledne pa sem poslušal tudi, kar je dejal gospod Rabkaj, ki je povdaril, kako pomembno je za njih, da slišijo tudi mnenje odbora AFET, ki je ključni najboljši poznavalec tega področja, ki ga mi tukaj obrnavamo, ker delka ne gre zgolj za kadre, ampak tudi za zunanjo politiko. Seveda s tem proces še ni končan, sledijo nadaljni postopki in potem, kot rečeno, stvar gre naprej na odbor Juri, potem na plenum in iz tega naslova menim, da je moj predlog dobro izhodišče, ki je kar se da jasno in tudi odločno kot eh, izhodišče za nadaljevanje dela, kot to predvidevajo ustrezni postopki. Tako da še enkrat hvala za vašo kooperativnost. Eh, zdaj pa s polnim prepričanjem in zaupanjem v svoj predlog predlagam, da prejdemo na zakonodaje. Mislim, da smo tukaj upoštevali vse zamisli, želje v zvezi z skupno diplomatsko službo, o kateri govorimo praktično od nekdaj tukaj v tem odboru. In zato lahko samo pozovemo vse kolege, da na to gledajo v kar se da pozitivni luči in da torej podprejo moje predloge, kar se deva samo glasovanje. Hvala. Grazie, onorevoli. Najlepša hvala, gospod Carjo Šolski. Kolega Brok je tudi prosil za besedo. Eno minuto imate na voljo, lepo prosim, kajti časa ni veliko. Predsednik, težko bo ene minuti tole, ampak bom skušal. Že zadnjič sem prosil, da se zadeva prestavi. Gospa Eštenova je zdaj obrazložila, kaj se je dogajalo z eh, veleposlaniki in tukaj je treba pač upoštevati tako enakost med spoloma, kako tudi eh, ustrezno ravnovesje v smislu zemljepisne porazdelitve. Mislim, da gre dost stvari zdaj v pravo smer. Tu ni, mislim, da kakih posebno negativnih izkušenj. Kar pa zadeva ravnovesje med spoloma na najvišjih položajih. Zdi se, da se stvari rešujejo v smer, kot smo si jo mi zamislili, tako da tudi mislim, da so signali, ki smo jih dobivali v zadnjih tednih, obrodili tudi sadove. Mislim, da ima kolega Sadež Volski prav, da moramo vse skupaj razumeti kot proces, ki bo po odločitvi 6. oktobra vodil potem v nadaljne pogovore. In vsekakor sem pripričan, da bo tudi poročevalec Rabka je ta vprašanja popeljal naprej. To, kar je dejal pocare Švolski, je tudi pomembno namreč, da tu ne, ni govora o kvoti, temveč o nekih indikativnih ciljih za zaposlovanje. In tudi to mislim, da je pomemben korak naprej, ker se stališča zbližujejo in to lahko tudi razumemo kot sestavni del faze razvoja in na, eh, na ta način mislim, da dobimo lahko ustrezno ravnovesje. Bi pa rad tukaj še enkrat poudaril in spomnil na to, da tega ne pozabimo, kakšno je bilo torej izhodišče na začetku in kaj je že veljavna zakonodaja na tem področju. Kot prvo, to ravnovesje je potrebno doseči. Že danes imamo uredbo sveta na tem področju in če ne dosežemo ustreznega cilja, je bo potrebno leta 2014 zagotoviti eh, dodatna sredstva za doseganje tega cilja videli bomo, ali bo ta formulacija, ki jo danes tukaj sprejemamo, tudi ustrezno postregla z rezultati na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Lambsdorf. Lepo vas prosim, da se držite dodeljene ene minute. Da. Hvala lepa, predsednik. Kolega Sarjež Volski je že dejal, da dve največji skupini podpirata ta. ta postopek, ampak gre za štiri skupine, ki so tukaj veliko prispevali. Tako da moram reči, da res obžalujemo, da ko govorimo o ravnotežju in da ste popolnoma izgubili izpred oči tudi vprašanje kvalifikacij, izkušenj in tako naprej, torej kdo je najbolj primeren za neko funkcijo. Veseli me, da so stvari zdaj nekoliko bolj eh, omiljene eh, na podlagi predlogov kolega Sarjo Šolskega, kar pa zadeva odstavke, v katerih je govora o kinokovem načelu, tukaj gre za indikativne cilje. In eno stvar bi rad jasno povedal, tudi jaz in moja politična skupina smo za ravnovesje, za napisno, eh, spolno, tukaj sploh ni vprašanja, tudi za institucionalno ravnovesje. Ampak tukaj imam zdaj tehnično vprašanje in tudi ustni amandma. Tehnično vprašanje se glasi. Imamo nov ustni amandma poročevalca, ki se nanaša tudi na amandma 17. Amandma 17 pa izhaja iz kompromisa 1 in iz glasovalnega seznama zdaj ne znam razbrati, ali ta nov ustni amandma zadeva tudi kompromisni amandma številka 1 ali ne. Sam pač tega ne znam razbrati iz glasovalnega seznama. Zato bi predlagal naslednji ustni amandma k kompromisu 1, bom povedal v angleščini. Tu imamo kompromis med 17 in 38, Sarišvolski Brantner, eh, in na koncu piše.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 ustni amandma bi bil, kaj ti res ne razumem, da na podlagi zemljepisne ravnovesja eh, rekrutiramo in potem šele gledamo kvalifikacije. Ampak ne, naj, zaposlovati moramo na podlagi eh, kvalifikacije, potem pa uporabljamo zemljepisni kriterij. Moj predlog je naslednji. To securing for the institution the services of officials and temporary staff of the highest standard of ability, efficiency and integrity while striving for geographical representativity and gender balance. Ich würde darum bitten, dass diese Prosim bi torej za to, da ta ustni amandma eh, tudi date na glasovanje. Hvala lepa, predsednik. Honorevole Peterle. Kolega Peterle. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Eh, Hvala lepa. Dunque, attenzione però, io non sono... Ne... Samo trenutek. Ne moram sedaj ponovno odpirati razprave poročevalcu in določenim poročevalcem v senci sem sicer dovolil, da se oglasijo, če imate kakršnokoli pritožbo v zvezi z glasovanjem seznamom, zaradi katerega pač ne moremo danes glasovati, bomo glasovanje preložili. Če imate torej kakršnokoli težavo, če se ne znajdete na tem glasovalnem seznamu, to ni pravi trenutek, da bi se o tem pogovorili. Sicer bom prisluhnil vašemu mnenju, ampak danes je predvideno glasovanje brez razprave. Če imate kakršen koli komentar oziroma če nasprotujejo predlogu spremembe ali če imate ustni predlog spremembe, na predlog spremembe se oglasite pred samim glasovanjem o spornem predlogu spremembe. Povejte svoj ustni predlog in bomo glasovali. Tako bomo postopali. Razprava je s tem zaključena. Začenjamo z glasovanjem. Če imate kakršnokoli pritožbo, predlagam, da preden glasujemo o predlogu spremembe, dvignete roko, podate ustni predlog spremembe, potem bomo glasovali, ali smo za ali proti in tako naprej zelo mi je žal, vendar pravila so jasna. Pravila je treba spoštovati, tudi če kdo temu nasprotuje. Gremo. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo z elektronskim glasovanjem. Zagotovo ste že ustavili svoje kartice, glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 13. Je aperta la votazione. Glasujemo. 60 danih glasov, 46 glasov za, 14 proti. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Sprejeti predlog 16. Nekdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 1. Tu imamo ustni predlog spremembe gospoda Lambsdorfa. Kdo je za ustni predlog spremembe? Kdo je proti ustnemu predlogu? Dvignite roko. Kdo je proti ustnemu predlogu spremembe? Dobro, v tem primeru velja tako. Če je 40 oseb na plenarnem zasedanju proti ustnemu predlogu leta ni sprejet, če to ustrezno prerasporedimo na število glasov tu, bo dovolj pet glasov proti. Glasujemo o kompromisnem predlogu ena. Kdo je za kompromisni predlog ena? Ne, ne, se upravičujem, predsednik. Gre za vprašanje, ki je tehnične narave, namreč ustni amandma kolega Sarjoš Volskega se nanaša tudi na amandma številka 17. In zanima me, ali to torej velja tudi za kompromis 1. To je moje vprašanje. Pri amandmaju 13, torej prvo glasovanje, ki smo ga opravili, piše ustni amandma poročevalca, velja tudi za amandmaje 4, 17 in tako naprej. To torej pomeni, da je 17 rešen. Kompromisni predlog 1 pa zajema tudi amandma 17. In zdaj moje vprašanje kolegu Sarju Šolskemu preprosto to. Ali je to, kar je za njegov ustni amandma za uh, amandma 17, amantma, ki velja tudi za kompromis ena. Allora, onorevole, onorevole Kolega Sarišvoski, bi morda vi podali odgovor v zvezi s tem, se strinjate z ugovorom, ki ga je ravno kar predstavil kolega Lambsdorff, da bi združili kompromis ena s predlogom spremembe 13 in z ustnim predlogom spremembe, ki vsebuje tudi točko 17, ki ste jo vključili v kompromisni predlog 1. Čakamo na vaš odgovor, potem pa bomo nadaljevali. on the basis of all this time. Eh, señor presidente, si hemos, si hemos... Predsednik, če sem prav razumel ustni amandma gospoda Lambsdorfa, gre tukaj v bistvu samo za spremembo v vrstnem redu kriterijev. Najprej se postavi eh, v vrstni red kriterij kvalifikacij, še potem, šele potem pa kriterij za nepisne uravnoteženosti. Yeah. <laughs>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 tu gre za neko združitev med kompromisom in ustnim predlogom spremembe. Gospod Lambsdor, je to tisto, kar želite? Um, dank, uh, Hvala, predsednik. Ja, tehnično vprašanje je, ali se termin institutional balance zdaj vključi tudi v kompromis ena ali ne. Predvidevam, da ja. Ustni amandma pa je drug, se pravi, da se je recruited on the basis of nadomesti z while striving for. In ta ustni amandma mislim, da bi moral biti na glasovanje. Hvala. Allora, pe... Štiri osebe se želijo oglasiti v zvezi s tem. Moram reči, da se ne strinjam preveč s tem, da postopamo tako, kot ravno kar postopamo. Da govorimo o besedilu, potem pa se oglašajo druge osebe, glasovalni seznam je že pripravljen. Svoja stališča morate opredeliti preden se sestavlja glasovalni seznam. Predsednik, gledajte res, imeli smo teden dni časa tako da mislim, da nima smisla zdaj stvari komplicirati. Kar zadeva tehnično vprašanje, je moj odgovor ja. Moj namen pri tem, da sem dal usnjem admak med majem 4, 13, 17, 19 in tako naprej, je bil ta, da bi posod v besedilu imeli eh, vsa tri ravnovesja na enaki osnovi, torej eh, zemljepisni, zemljepisno ravnovesje, ravnovesje med spoloma in uh, sicer tako, da, kot pravi gospod Lambdorf, uh, whilst assuring institutional and gender balance. Sem pa proti reformulaciji whilst striving at in tako naprej, ker na ta način mislim, da preveč umilimo to formulacijo. Toliko. E allora lei dice di, come dice... Kot sem prej povedal, predlagate, da se institucionalni vidik vrsti v predzadnjo vrstico kompromisa ena. In s tem bi tudi razrešili to protislovje. Štiri ste se javili k besedi, Tanok, Petrle in Vigenin. Ne strinjam se s tem, da ponovno odpiramo to razpravo. Če smem, predsednik, glede na to, da sem uh, na mi angliščina materin jezik, če besedo with nadomestimo z of, je stvar potem bližje terminu merit. Sicer pa tukaj zato pomeni, da ima nekdo samo boljše kvalifikacije, ne pa najboljše če pa imamo with, potem je najboljši kandidat tisti, ki bo eh, prišel skozi. Tako da imam ustni amandma, k ustnemu amandmaju, namreč da nadomestimo to za with the highest merit. Kajti, če imamo zraven besedo of, potem merit v bistvu izgubi na pomenu. Hvala. Eh, komplikacioni. Dobro, dodatno ste zapletli stvari. Gospod Brantner, mislim, da ste vi prvi prosili za besedo pred drugimi. Eh. Um, Just very quick point. Čisto na kratko, če smem pojasniti. Amandma gospoda Lambdorfa samo spremeni recruited on the basis of geographic representativity, potem pa se nadalje whilst ensuring institutional and gender balance. Je tako prav? Si. Eh. Da. Takšna je formulacija, potem pa bi dodali še ta institucionalni vidik, ki sem ga prej omenil, poleg teh, ki so že našteti. Mislim, da lahko s tem zaključimo. Gremo na glasovanje. A če ta? Ste sprejeli ta predlog. Lahko glasujemo, torej kompromisni predlog s pojasnili, ki so bila dana. Ne, predlagam, da besedilo ne spremenjamo več, ker tukaj smo zdaj postali neka redakcijska skupina. Glasujmo. S tem, da dodamo institutional pred gender. No, to sem skušal pojasniti. Kajti do tega sklepa sem prišel na podlagi vaših pripomp. Ta pridevnik bomo torej dodali. Glasujemo o kompromisnem predlogu s tem dodatnim pridevnikom. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 18. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ne dvigujete rok, zato prosim, gledajte, kaj počnejo koordinatorje, kaj ti ne želim zgubljati časa. 19. predlog, kdo je za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o 19. predlogu spremembe. 19. 19. predlog. Predlog spremembe 19 glasujemo elektronsko. 62 danih glasov, 46 glasov za, 16 proti. No, še enkrat ste potrdili, da ne dvigujete rok. 39. predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 20 za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 41 za proti, vzdržani, sprejet, 21 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromisni predlog 2 v treh delih, prvi del. No, se pravi, čujem v dveh delih, kdo je za prvi del. Proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 40. predlog, ne, Ta je brezpredmeten. 23. predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Gospa Brantner, želite besedo? Izvolite. Yes, in, um... Ja, ne želim si stvari še nadalje zapletati, ampak prosim za pojasnilo, kar prosim, da date tudi na zapisnik. Prosim za pojasnilo, ali ta člen po ustnem amandmaju gospoda Sarajeva Volskega potem dejansko pomeni, da je prvi kriterij kvalifikacija, potem pa ta referenčna vrednost po kinkovem sistemu. Glede to, da se to lahko razume na oba načina, bi rada samo potrditev, da je uradno tolmačenje to, da je najprej na prvem mestu kvalifikacije, potem pa referenčna vrednost po kinkovem sistemu. Če temu tako, potem lahko umaknem svoj ustni amadma. Poročevalec, lahko odgovorite. Only qualif- Ja, samo kvalificirani ljudje so uh, sploh upravičeni do sodelovanja evropske diplomacije. To je moj odgovor. Pa veni. Dobro. All amendment. No. Potem umikam svoj ustni amandma. Va bene. Allora, andiamo. Eh, ma ogni volta c'è. Carla prende dopo. besedo dam še vam, ampak tokrat zadnjič dopuščam, da se oglašate, kajti glasujemo, ne pa razpravljamo. Kolega Vigenin. Samo eno tehnično pojasnilo. V bolgarski različici piše 31. decembar 2010, mislim, da je to malce preoptimistično, tako da 2020 verjetno za tiste, ki gledate bolgarski tekst. Kar pa zadeva vprašanje kvalifikacij in pa eh, znanja in izkušenj, merit, uh, To imamo že drugot, mislim, da nima smisla, da to vključujemo tudi sem, amandma mislim, da je dovolj jasno in lahko kar tako glasujemo. Gre za sklep iz leta 2010, če je to optimistično ali ne, držimo se tega, kar je tam napisano. Če se ne strinjate, pač glasujete proti. 23. predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Dvainštirideseti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. 24. Kdo je za? Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem 42. predlog spremembe. Verjetno sem bil malo prehiter. 63 oddanih glasov, 33 glasov za, 29 proti. Sprejet. 24. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 25. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 26. predlog za? Proti, vzdržani, sprejet. 43. predlog za, proti, vzdržani, sprejet. 27. predlog je umaknjen, 28. predlog je za, proti, vzdržani, sprejet. 44. za, proti, vzdržani, sprejet. 29. predlog je vključen v 23. 29. predlog, kdo je za? 29. predlog, za, proti. Bolje, da preverimo, glasujemo elektronsko, 29. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 48 za, 15 proti, sprejet. 30. predlog za proti, vzdržani sprejet. Vodna izjava 1, predlog 1, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. 2, za, proti, vzdržani sprejet. 32 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 3, za, z ustnim predlogom spremembe, proti, vzdržani sprejet. Predlog 31 za. Ne se upravičujem, je brezpredmeten, ker smo sprejeli predlog 3. Predlog 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Gremo naprej. Predlog 5, kdo je za? Proti. Nisem dobro videl, zato bomo glasovali elektronsko. Predlog spremembe 5 glasujemo. Mislim. 62. 62 oddanih glasov. 63 oddanih glasov, 47 za, 16 proti sprejet. Predlog 6, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 7, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 8, za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 9 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 10 je bil umaknjen. 34 je predlog za. Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 35 za. Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 12 za proti, vzdržani, sprejet. Elektronsko glasujemo o spremenjenem mnenju. 63. 63. prisotnih članov, 62 odanih glasov, 63 odanih glasov, 54 glasov za, 3 je proti, 6 vzdržanih glasov. tudi gospod Brok glasuje za. Nekateri želijo izraziti svoje mnenje, ker nimate glasovalne kartice. Sem glasoval za. Daf proti. Še nekdo je dvignil roko. Nihče drug. Dobro. En glas za, en glas proti. Gospod Brok, želite podati še izjavo? Kolega Brok, izvolite. Attimo di silenzio, per favore. Prosto še za trenutek tišine. Predsednik, prosim samo za zapisnik, da kar zadeva to, kar je dejal gospod eh, Voljski in na, če odgovorimo na vprašanje gospe Brantna, da tukaj ne gre za nekakšno spostavljanje kvot in če sem prav razumel, je vprašanje kakovosti kandidata pred vsemi drugimi kriteriji ravnovesja. In to je tisto, kar je odločilno. E, ni pa to samo eden od kriterijev znotraj teh posameznih treh ravnovesij, ki jih, h katerim stremimo. Upam, da bo to jasno tudi v, nadaljem, v nadaljnih pogajanjih. Dobro smo zabeležili tudi vaše mnenje, kolegica Brandner. Hvala lepa, gospod Brok, za to pripombo. Upam, da bo ta stvar res razumljena na ta način, kajti obstajajo tudi možnosti razumevanja v drugo smer. Tako da me zelo veseli, da ste to povedali zdaj. Čeprav bi, če bi to povedali prej, bilo to še bolje. Bene, ancora. Nam Rom želi še kdo besedo. Vidim, da vas res navdušuje tole mnenje. Peter Le in Lambsdorff. Ordine. Prego, Peterle. Prej nisem mogel priti do besede in bi rad samo povedal, da sem glasoval za kompromis številka ena v prepričanju, da nismo spreminjali eh, besed v zvezi z geografsko reprezentativnostjo, da ostane on the basis of geographic, geographic reprezentativnost. È così, abbiamo solo inserito. Saj je ostala formulacija takšna, kot je samo termin institucionalni smo dodali. Ostalo besedilo je ostalo nespremenjeno. Gospod Lambsdorff. Ja, ja, tudi jaz bi želel na kratko povedati nekaj s tem v zvezi. Upam, da je razumevanje vseh kolegov natančno takšno, kot je Elmar Brok ravno kar dejal. Namreč, da za Evropsko službo zunanje zadeve želimo najboljše ljudi in da bomo tudi le najboljše zaposlili Ampak pri tem pa bomo seveda bdeli nad tem, da se po možnosti upošteva kriteriji kriterij institucionalnega ravnovesja, zemljepisnega ravnovesja in tudi enakosti med spoloma. E, nečesar mislim, da nismo zdaj uničili, ampak to besedilo je pač možno na posameznih mestih interpretirati tako ali pa drugače. In zato lahko povem, da e, z besedilom v tej obliki ne moramo biti tako zadovoljni, kot bi lahko bili, če bi določene formulacije bile čistejše in jasnejše eh, upam, da bo v praksi dejansko zaposlovanje v službi za znanje delovanje eh, vedno potekalo na podlagi kakovosti kandidatov in ne na podlagi kakih drugih kriterijev. Hvala. Hvala lepa za tole glasovanje. Še kdo želi besedo, kolega Svoboda? Pozabil sem na vas, se opravičujem. Hvala, čisto na kratko, dve pripombi. Najprej ne povem, da eh, razumem, da so pogajalci na podlagi poročila Sarešolskega eh, to zdaj razumeli kot jasen signal svetu eh, in tudi gospe Eštonovi, da to vprašanje, ki je bilo premalo upoštevano v preteklosti, zdaj bolj upošteva. Zaprej gre za vprašanje zemljepisnega ravnovesja, za ravnovesje med spoloma in gre za vprašanje eh, zagovarjanja metode eh, skupnosti. Tako da mislim, da moramo tudi mi tukaj izpostaviti sposobnost, eh, izkušnje in to mora prevagati nad eh, ravnovesjem med spoloma in eh, zemljepisnim ravnovesjem in podobno. In naloga gospe Eštonove in sveta je, da spremejo, da morajo vsi pogoji biti izpolnjeni in to je to, kar izhaja, po mojem mnenju, iz poročila Sarjevšvojskih. Hvala. Gospod Severin, samo en stavek, kolegi kvote potrebujemo preprosto zato, ker se eh, znanje in izkušnje niso upoštevali. Če ljudje izkazujejo ustrezno kakovost, potem so vse kvote in vsa ravnovesja tam. Kadar pa se o tem zgolj govori in je to zgolj deklarativno, potem pa potrebujemo kvote. Zato tukaj gre. Ne zato, ali smo za ali proti spoštovanju kakovosti, ker na to smo za resnično okrepitev kriterija znanja in izkušenj. Žal temu ni tako in zato moramo rezultat eh, korigirati s takšnim drugačnim pristopom. Allora, chiudiamo, chiudiamo con l'intervento. Dobro, zaključili bomo s tem, kar bo povedal poročevalec, na to pa nadaljujemo z dnevnim redom. Cyrus Volski. Cyrus Volski. Hvala, predsednik. Vidim, kako Velika potreba je po nadaljni razpravi na to temo in vsekakor lahko povem, da upam, da bomo večjo pozornost eh, posvečali eh, samemu potrevanju dela službe za znanje delovanje. Podpiram to, kar menijo tisti, ki menijo, da je to pomemben, eh, pomemben kriterij. Sem pa proti temu, kar nekateri menijo, da je potrebno to pustiti popolnoma ob strani tudi pri ekstremni interpretaciji je prekomerno podarjanje tega, mislim, da želivo, da tiste iz eh, novih držav članic, kajti nekako zamisel, ki stoji za tem, je, da so predstavniki novih držav članic manj kvalificirani kot tisti iz starih, ampak to v samem temelju ne drži in res bi prosil, da se takšna delitev eh, ne kaže več tu v našem odboru in v našem zboru. Seveda je sposobnost, je kvalifikacija ključna. Nihče brez tega seveda sploh ne more dobiti takšne službe, ampak to ne moramo uporabiti kot eh, nekakšen izgovor, zato da se vnašajo neravnovesja. Eh, ni nujno, da ima vsakdo eh, diplomo iz Itona, iz Oxforda ali iz Cambridgea, da se izkaže za kompetentnega. Ja, končujem, predsednik. Kompetentnost ni zemljepisno neutralna, kaj ti določene kompetence so bolj jasno zastopane v nekaterih dele Evrope in smemo ustanavljati diplomacije, ki bo zastopala le polovico unije, ne pa celotno. Hvala. Pa bene, allora, chiudiamo qui. Postopkovno. Ja, kolega je žalil mojo univerzo, moram se odzvati na to. Do plenarnega zasedanja imate še čas, da se pogovorite. Imamo tudi mnenje že pripravljeno odbora Juri, tako da zaključujemo s to točko in nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Prosim, da greste po ministra, ki stoji pred dvorano. Tiste, ki vas je zanimalo samo glasovanje, pa prosim, da zapustijo dvorano. Prosim tudi, da pripeljete delegacijo za Ukrajino. Eh, please eh, sit down, eh, colleagues, the minister. Spoštovani kolegi, prosim, če se lahko posedete, da bo lahko minister začel. 15.6. nas mora zapustiti, tako da mislim, da nimamo več prav veliko časa. Ja, Pozdravljam torej namestnika ukrajinskega ministra za zonanje zadeve Pavla Klimkina in predsednika odbora za evropsko integracijo pri ukrajinskem parlamentu gospoda. Тарасюка. To srečanje kaže na to, da Evropska unija, še zlasti naš odbor in delegacija, ki jo vodi gospod Koval, kaže velik interes. Kolega Koval sedi poleg mene na predsedstvu na današnjem srečanju. Ukrajina je zagotovo pomemben partner v okviru sosedske politike. Mi se zagotovo zauzemamo za večjo integracijo, za tesnejše stike med Evropsko unijo in Ukrajino. Pogajanja potekajo. Pridružitveni sporazum je tudi na našem dnevnem redu, tako da nas še posebej zanima, kakšno je vaše stališče o tem, kako stvari napredujajo, kako vi gledate na ovire, na priložnosti, ki se pojavljajo pri tem sporazumu. Kolegi, ki so tu prisotni, bodo zagotovo z veseljem prisluhnili vašemu programu, vašim prednostnim nalogam, nalogam, ki jih je opredelila vaša vlada. Z vami je tudi kolega Tarasjuk. Tako da bomo slišali mnenje izvršne oblasti, kot tudi parlamenta slišali bomo mnenje večine in opozicije. Mi smo pripravljeni seveda prisluhniti temu, kar nam želite povedati. Z nami je tudi kolega Kozara, ki predseduje delegaciji. Gospod minister, deset minut imate na voljo, prosim vas, če nam lahko v tem času poveste, kar imate za povedati, sam pa vam bom pozorno prisluhnil. Uh, Hvala lepa, gospod Albertini. Dame in gospodje, res mi je v posebna čast, da lahko spregovorim pred eh, vami, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, o odnosih EU-Ukrajina. Kot eh, namestnik ministra za zunanje zadeve lahko povem, da je za me pomembno tudi kot za glavnega pogajalca za pridružitveni sporazum in pa tudi kot neko, za nekoga, ki je zelo angažiran na področju evropskih zadev v svojih desetih letih diplomatske karijere. Lahko povem, da mi je veliko čast spregovoriti tukaj v Evropskem parlamentu, torej v ustanovi, ki je bila in ostaja velik podpornik evropskih prizadevanj Ukrajine. Zame je bilo vedno pomembno videti ta poseben duh zagovorništva in odprtosti do naših evropskih ambicij, ki se odraža v številnih resolucijah Evropskega parlamenta. In eh, ravno letošnje leto, mislim, da obeležuje posebna, odlična resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini, gre za resolucijo z 25. februarja letos, ki je jasno izpostavila našo pravico do prošnje za članstvo v Evropi Evropski uniji v skladu s čelom 49 pogodbe o EU. In dejansko ta resolucija dokazuje, da je Ukrajina pripravljena napredovati na eh, poti sprostitve ližnjskega režima, s tem, da se tudi opredeli jasen seznam kriterijev za doseganje tega cilja. V svojem kratkem nagovoru bi želel dejati, da je v odnosih EU-Ukrajina trenutno naboj zelo pozitiven, ki ga velja še nadalje spodbujati. In rad bi samo nakazal, kako bi to morda lahko podprli in podkrepili. Najprej moram povdariti, da evropska integracija ni vprašanje zunanje politike, oziroma bolje povedal, ni zgolj vprašanje zunanje politike. To več gre primarno za vprašanje izvedbe celovitega programa, internih reform. In tu smo seveda pri kriterijih za članstvo v EU. No in tu vidim vrsto ključnih prioritet za bližno prihodnost, prioritet, ki jih bo potrebno rešiti, gre za izzive, s katerimi se moramo soočiti. Prvi, ki moram reči, da mi je tudi dokaj pri srcu, je vprašanje prihodnega pridružitvenega sporazuma. To je sporazum, ki mora biti resnično inovativen po svoji naravi in to bo prvi to vrsten sporazum tako za Ukrajino kot za EU. In eh, naše odnose bo temeljil na podlagi političnega pridruževanja in ekonomske integracije. In za nas je ključna dodana vrednost tega sporazuma v tem, da prava integracija, ki temelji na celovitem približevanju ukrajinske zakonodaje, zakonodaje EU, tisto, kar mora predstavljati gonilno silo za nadaljno integracijo. Kaj ti sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki ga imamo zdaj, ki je še vedno veljavi, je seveda sporazum, ki zadeva zgolj sodelovanje. Lahko bi sodelovali bolje in eh, bolj poglobljeno, ampak še vedno gre zgolj za sodelovanje. Mislim, da moramo preiti od sodelovanja k integraciji. Evropski parlament igra ključno vlogo pri razvoju nadaljnih prihodnih inštrumentov, tudi kar zadeva Ukrajino. In zato bi tu pozval k novemu, svežemu pogledu na inštrumente, ki jih je potrebno uveljaviti, zato da bo tudi učinkovito izvajan prihodni sporazum. Ne gre zgolj za obseg finančnih eh, virov, ampak gre tudi za obliko prihodnih inštrumentov. In zame gre tukaj predvsem za tiste posebne inštrumente, ki se morajo osredotočati na eh, približevanje zakonodaje. Sestavni del prihodnega sporazuma mora biti nov sporazum, tako naj uh, poglobljeni in celoviti sporazum, ki zadeva postopno širitev štirih svoboščin tudi na Ukrajino. Ne sme iti za selektivno integracijo ali za uh, selektivne uh, poti uh, integracije na posameznih področjih, temveč mora iti za vse štiri svoboščine, ki se postopoma širijo tudi na Ukrajino. In to je tudi naše ključno stališče v pogajanjih z Evropsko unijo, uh, in to stališče bomo seveda tudi dosledno zagovarjali. Druga prioriteta, ki jo moramo meniti, je vsekakor naš dialog o sprostitvi vizumskega režima. Tukaj si prizadevamo za to, da bi sprejeli poseben dokument, akcijski načrt, ki bi določal jasne, objektivne kriterije, eh, ki jih mora Ukrajina izpolniti, zato da bi v prihodnosti uspela doseči brezvizumski režim z Evropsko unijo. Moram povdariti, da gre pri nas za to, da zmanjšamo količino politike in povečamo uh, element uh, tehničnih vsebin v dialogu o sprostiti vizumskega režima. Mi že uh, izvajamo pomembne reforme na tem področju. Naj omenim nekaj ključnih primerov, naprimer poseben koncept in program za integrirano upravljanje z mejami, vzpostavitev posebnega urada za preseljevanje in tudi kar nekaj drugih pomembnih predpogojev, na podlagi katerih mislim, da bomo lahko omogočili pomemben korak naprej v okviru dialoga za sprostitev vizumskega režima. Še enkrat naj povdarjam, da tukaj ne gre za politično odločitev, ki bi jo tukaj želeli, ampak gre za dosledne jasne reforme, ki jih mora Ukrajina izvesti. Ampak seveda v ta namen vsekakor potrebujemo jasen nabor kriterijev, ki jih bo potrdila Evropska unija. Tretja prioriteta ki jo moram tukaj izpostaviti, je tako imena predružitvena agenda. To je nov inovativen dokument, o katerem smo se dogovorili z Evropsko unijo. To je naslednik akcijskega načrta EU Ukrajina in gre za svoj vrsten sporazum med nami in Evropsko unijo, ki smo ga že začeli izvajati v okviru pogajanj o prihodnem predvižiteljem sporazumu. E, to sicer ni pravno zavezo dokument, ampak kot politično e, zavezo smo to sprejeli in zato smo že začeli z bistvenimi prizadevanji za to, da se pripravi pot za implementacijo tega načrta. Četrta prioriteta, vsekakor zelo posebna, je sodelovanje na področju energetike. Ukrajina je pokazala, da je pripravljena na nadaljno poglobitev sodelovanja na področju energetike. Prejšnji teden smo podpisali protokol v Skopju o pristopu k energetski skupnosti. vsekakor moram kot poseben dosežek omeniti zakon o organizaciji trga plina, ki je v polni meri v skladu z Evropsko direktivo 55-2003. In to je zakon, ki bo tlakoval pot k učinkovitemu delovanju trga plina na Ukrajini, v Ukrajini in pa tudi učinkovito širitev tega trga na Evropsko unijo. Prav tako moramo meniti vzpostavitev ugodnega ozračja za naložbe v Ukrajini in pa nadaljno približevanje zakonodaje. Glede na to, da je evropska integracija nekaj, kar temelji na dosežkih, na prioritetah, ki sem jih ravno kar omenil, moram povedati tudi tole. Evropska integracija vsega, kar zadeva vrednote. Evropska integracija gre skozi evropsko mentaliteto in evropsko identiteto. Pred nekaj leti sem skoraj leto dni vodil pogajanja o preprostoj določbi, ki se glasi, uh, Ukrajina je evropska država. In za nas je jasno, da Ukrajina ni le zemljepisna, ampak tudi zgodovinsko, po mentaliteti, sestavni del Evrope. In Ukrajini je mesto v Evropi. In tu resnično računamo na podporo Evropskega parlamenta in moram reči, da se veselimo tesnega sodelovanja z vami pri vseh teh vprašanjih. Še enkrat hvala lepa za vašo prijazno pozornost in seveda sem pripravljen odgovoriti tudi na morebitna vprašanja, ki bi jih utegnili imeti. Hvala lepa. Grazie, signor ministro. La pa... Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa dajem besedo predsedniku odbora Tarasjuku. Prosim vas, da se tudi vi, tako kot namestnik ministra, držite dodeljenega časa. Desetih minut vam bomo res hvaležni. Thank you, Mr. Chairman. I'll do my best. Hvala lepa, gospod predsednik. Potrudil se bom, da bom tako kratek kot moj kolega. Najprej se želim zahvaliti vam, gospod predsednik, poslancem v odboru AFED ter delegaciji Evropskega parlamenta za Ukrajino. Veliko poznanih obrazov vidim tukaj, mojih dobrih prijateljev, ki si že leta prizadevajo za to, da bi v evropski skupnosti med evropskimi poslanci dvignili stopnjo zavedanja o Ukrajini. Že več let sodelujem v razvoju odnosa EU in Ukrajina. Povem vam lahko, da smo v zadnjih mesecih veliko slišali o preteklih petih letih. Opozoriti vas želim na to, da se na preteklih pet let gleda kot na leta nestabilnosti v Ukrajini, pa vendar smo sklenili več pomembnih sporazumov. Med drugim smo začeli pogajanja o novem okvirnem sporazumu in o prostotrgovinskem območju. Dokončali smo tudi pogajanja in začeli izvajati dva sporazuma o olajšanju vizumskih režimov. Začeli smo izvajati tudi brezvizumski režim. Dosegli pa smo tudi sporazum o tem, da se pridružimo Evropski energetski skupnosti oziroma pogodbi o Evropski energetski skupnosti v zadnjih mesecih smo imeli predsedniške volitve. Na podlagi tega se je oblikovala nova oblast. Ne glede na to, da nove oblasti pošiljajo mešana sporočila, lahko kot poslanec, kot predsednik odbora za evropske integracije povem, da nove oblasti še naprej nadaljujejo pozitivne trende, ki so jih pripravili predhodniki. V zvezi s tem želim povedati, da smo v zadnjih mesecih dosegli ustrezen napredek, še posebej pri pogajanjih o novem pridružitvenem sporozumu. Upamo, da je resolucija Evropskega parlamenta, ki ste jo sprejeli 25. februarja, dovoljšnja, da jo bodo slišali tudi v drugih institucijah EU. Priznati moram, da točke resolucije, še posebej v zvezi z morebitnim članstvom Evropske unije, žal ne slišijo drugi, jih ne upoštevajo, predvsem druge institucije EU. Kar zadeva prosto trgovinsko območje, Veliko kritike smo slišali v EU namenjene ukrajinski delegaciji. Sem poslanec v ukrajinskem parlamentu, ne morem se strinjati s kritiko, ki je namenjena ukrajinski strani. Opozoriti vas želim na to, da če govorimo o prostotrgovinskem območju med Ukrajino in EU, potem mora biti Ukrajina enakovreden partner, ne pa dodatni trg za Ukrajino podjetja EU. Zato želim povedati, da je treba iskati kompromise na obeh stranih. Nizke kvote so zaenkrat uveljavi, mislim pa, da bi morali Ukrajincem ponuditi poštene kvote, še posebej na področju kmetijskih izdelkov, ki so tako ključnega pomena v zvezi z dialogom o vizumih, tako kot predstavniki vlade. Tudi mi menimo, da je Ukrajina storila že veliko za to, da bi olajšali potovanja državljanov EU v Ukrajino. Od maja 2005 ni več vizumskih zahtev za državljane EU. Od takrat je začel veljati sporazum o lajšanju izdajanja vizumov, tako smo dobili visoko povečanje števila vizumov za vstop v šengensko območje za Ukrajince v sosednjih državah, kot sta Poljska, Slovaška in Mačarska, ki so se pridružile šengenskemu območju, opažamo, da se število Ukrajincev, ki potuje v EU in še posebej v te države, zmanjšuje. To pomeni, da Ukrajinci ne izkoriščajo napredka na področju vizumov. Malo obmeni promet, ne dodaja veliko v tem smislu. Kot predsednik odbora za evropsko integracijo lahko povem, da smo zelo pozorni da spremljamo, kako obe strani izvajata ta sporazum. To je tudi mandat ukrajinskega parlamenta. Naš sklep je, da številne države Evropske unije ne izpolnjujejo svojih obvez in zavez. V zvezi s tem želim povedati, da skupaj s kolegi iz Evropskega parlamenta v odboru za parlamentarno sodelovanje razpravljamo o tem vprašanju. Zaradi tega bo prihajajoče srečanje odbora za parlamentarno sodelovanje v Kijevu in Odesi novembra prav gotovo obravnavalo skupno poročilo, ki bi ga moral Evropski parlament obravnavati. Potrdili ga bomo na konferenci in obravnaval ga bo tudi Ukrajinski parlament. Naš najpomembnejši sklep je, da če se želimo izogniti nesporazumom in problemom, ki izhaja iz tega sporazuma za olajšanje vizumskega režima, moramo ravnati sistematsko. To pa vključuje začetek izvajanja brezvizumskega režima za ukrajinske državljane. Zato pričakujemo, da bomo na vrhu EU Ukrajina, ki bo 22. novembra, videli, da bodo Ukrajini ponudili akcijski načrt za brezvizumski režim. Moram pa izraziti resne pomisleke o govoricah, ki jih slišimo naokrog, verjetno tudi tukaj. Namreč, da je treba tudi Rusiji ponuditi podoben režim, morda celo prej kot Ukrajini ali pa vsaj skupaj z Ukrajino. To je zelo zaskrbljujoče sporočilo, ki ga slišimo tukaj. Kajti v nasprotju z Rusijo smo državljanom EU ponudili možnost potovanja v državo brez vizuma že pred petimi leti. Upam, da je tukaj prišlo do napake in upam, da mi boste lahko pomagali pomiriti te skrbi, kajti to so skrbi in pomisleki, ki jih delim s številnimi Ukrajinci. od vlade smo slišali tudi pozitivna sporočila. Vlada je v zadnjih mesecih predložila več osnutkov zakonov ter mednarodnih sporazumov. Zaradi tega bo mogoče zagotoviti izvajanje predlogov za brezvizumski režim. Upam, da se bo to dejansko tudi zgodilo, da bo vlada kmalo izpolnila svoje zaveze. Povedati želim tudi to, da je odprtih vprašanj še vedno kar nekaj. S tem se ukvarja trenutna vlada. Mi kot poslanci v ukrajinskem parlamentu in člani odbora za evropsko integracijo sodelujemo pri tem, ne pa da si izmenjujemo obtožbe. Zahvaliti se želim predvsem Evropski uniji in ukrajinskim oblastem za nedavno sklenitev pogodbe o energetski skupnosti. Upamo, da nam nobena tretja stran ne bo preprečevala izvajanje tega sporazuma. Tukaj se bom ustavil, zato da nam bo ostalo še kaj časa za razpravo. Opozoriti pa vas želim na to, da tokrat nisem govoril kot član opozicije. Imamo različna mnenja o oceni trenutnih razmer v Ukrajini, ampak to bom omenil v odgovorih na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Tarasjuk. Besedo dobi kolega Koval, ki predseduje delegaciji za odnose z Ukrajino. Ještě raz dziękuję za to, že prišli. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem, da ste nam dali možnost za to, da imamo razpravo o Ukrajini, za to, da lahko slišimo stališča nove vlade, novega parlamenta. Z nami je gospod Taras Juk, ki je član opozicije. Zahvaljujem se obema gospodoma za informacije. O veliko vprašanjih bi želeli spregovoriti bolj poglobljeno, žal pa danes nimamo časa. Zato umikam svoje vprašanja, povedati želim le, da upam, da bomo imeli možnost razpravljati o teh vprašanjih na skupnem parlamentarnem odboru EU Ukrajina v Kijevu, kar zadeva potovanja brez vizumov. To je vprašanje, ki je postalo relevantno z nastopom nove vlade oziroma prihodom novega predsednika. Številni evropski poslanci to podpirajo. Njihovo prepričanje je, da je to prava pot naprej. Želijo tudi Ukrajino približati Evropi. Kot del novega pridružitvenega sporazuma, vendar izdajanje vizumov je povezano z pravnimi vprašanji in to je pomemben korak na poti k integraciji. To želim poudariti, ministra pa želim prositi, da nam pove več o pravnih spremembah, ki bi omogočale prezvizumsko potovanje v prihodnosti. Sam podpiram možnost opustitve vizumu, ampak mislim, da tukaj ne gre toliko za vprašanje politične dobre volje. Tukaj gre bolj za vprašanje nadzora na mejah, varnosti, Oba gospoda to zelo dobro vesta. Potrebujemo vašo podporo, zato da zagotovimo, zato da bomo vedeli, da je to vprašanje, v okviru katerega smo dosegli predhodni dogovor, da bi to lahko pretopili v realnost. To bi bil pomemben korak na poti k članstvu za Ukrajino. Zagotavljam vam, da. bo odbor za parlamentarno sodelovanje prav gotovo o tem spregovoril. Govorili bomo s člani vlade, pripravili bomo podrobno poročilo. Govorili bomo tudi o vprašanju vizumov, kajti vemo, da bo to prispevalo veliko k izboljšanju odnosov med nami. Prav tako sem želel ministru in gospodu Tarasjuku povedati še nekaj. Tukaj ne govorim kot predsednik odbora ali nekdani zunani minister. Prav gotovo obstajajo spori v Ukrajini. Odbori so se spremenili v sestavi. Zanima pa me, ali obstajajo politični spori v zvezi z odnosi med EU in Ukrajino, ali obstaja kar nekaj, kar bi morali mi poznati nekaj, kar bi nas moralo skrbeti. Lahko poveste kaj več o tem pred našim odborom. To bi nam morda lahko pomagalo, da se pripravimo na srečanje v Kijevu. Prav gotovo se zavedate dejstva, da so mnenja v Evropskem parlamentu deljena v zvezi s tem, kako pristopiti k odnosu med EU in Ukrajino. Prav gotovo veste, da obstajajo tudi različna mnenja o morebitni nadaljni širitvi Evropske unije. Če ima ukrajinska elita trenutno različno mnenje o tem, potem bi nas, poslance v tej dvorani, to prav gotovo zanimalo. Še posebej prijatelje Ukrajine, kajti veliko se dogaja trenutno v odnosu med EU in Ukrajino, v mislih imam energetsko skupnost, V tem času nas ta vprašanja resnično zelo zanimajo. Sedaj se pripravljamo na srečanje v Kijevu, zato je to še zelo pomembno. Ne bom več govoril, stavkajoči so nam pokvarjali načrte, številni želijo odleteti še danes. Zahvalite se želim gospoda Albertinijo za možno hvala. <clears throat> Hvala lepa, gospod Koval. Kolega Galer, za tri minute. Ja, Hvala lepa, predsednik. Spoštovani gostje iz Ukrajine, mislim, da je današnji pogovor dobra priložnost, da tudi spregovorimo med prijatelji in to odkrito. Odkrite besede so pomembne, kajti v vaši državi se nekaj spremenja in sicer ne v smeri evropskih vrednot ali evropske mentalitete. Nekateri to opisujejo kot povratek k politični stabilnosti, eh, drugi pa eh, še predobro prepoznajo grenki preokus tega izraza. Mi v Evropski uniji imamo jasne izkušnje z živo demokracijo, eh, tržnim gospodarstvom, vladavino prava, ki privede do splošne blaginje. Zato je pomembna institucionalna stabilnost ne pa tako imenovana politična stabilnost. Nobena vertikalna oblast v Evropski uniji ni privedla do nečesar dobrega. Zato upam, da bo Ukrajina kaj kmalo postala živa demokracija. Veliko raje bi z vami govoril danes o našem konkretnem sodelovanju, o obliki pridružitvenega sporazuma ali pa tudi o vizijskih vprašanjih, kot pa da bi zopet govoril o temeljnih demokratičnih vprašanjih. Ampak to je seveda zelo pomembno in zato ne moremo o tem molčati. In zato bi vas konkretno vprašal, kako si predstavljate zdaj razvoj dogodkov pred. Eh, lokalnimi volitvami. Zdaj je bil predlagan zakon, ki ne dovoljuje novih strank ali novih združen strank. Če pa se že dovolijo nove stranke, se jim potem ne dovolji upisa v registr strank. Tako da me res zanima, kako komentirate to, da vedno več predstavnikov tajnih služb obiskuje novinarje, profesor je mm, aktivne člane civilne družbe in tako naprej. Zakaj se ustvarjajo politične stranke s praktično istimi imeni kot opozicijske stranke? Zato da se eh, zavajajo voljivci ali zakaj? Eh, kako se izvaja represija strani davčnih organov in podobnih institucij? Kako mi lahko pojasnite, kako naj rečem, interesni konflikt vodje tajne službe, ki je obenem tudi lastnik največjega medijskega holdinga v državi. Je zdaj tako, da je šef medijskega holdinga tisti, ki ima v rokah tajne službe ali obratno. To pač ne gre v demokratičnih državah in zato upam, da bo ta razvoj dogodkov, ki se trenutno odvija v tej državi, Eh, bojim se, da bo ta razvoj dogodkov državo odpeljal stran od Evrope in bojim se, da se je treba sredočiti na to, da se ne nadaljuje s takšnim delovanjem, ampak da se resnično sredočimo na demokracijo, blaginjo in stabilnost v državi. In to bo zagotovila politika, ki ne gre le verbalno v smer Evrope, ampak ki gre tudi v eh, praksi, v resničnem življenju v smer Evrope. Ne pa, da smo priča to vrstnim tendencem kot jih eh, žal trenutno opažamo. Hvala. Hvala lepa, kolega Brok, za tri minute. Hvala, predsednik. Na kratko, ker je, mislim, da kolega Galer eh, že kar nekaj tega povedal. Gospodu ministru in mojemu prijatelju Tarasiku bi dejal, da govorimo konkretno o odnosih med EU in eh, Ukrajino treba priti naprej na neki praktični ravni in pogajanja seveda morajo privesti do prednosti za obe strani, skratka potrebujemo nekakšno win-win situacijo tako na političnem kot na gospodarskem področju in zato se zastavlja zdaj vprašanje, kaj je to, kakšen je tisti cilj, ki ga zasledujemo, kajti imamo prosto trgovinsko območje, eh, vzhodno partnerstvo naj bi tudi razširili in razvili do te mere, da to eh, postane potem neka prva stopnička v smeri Evropske unije, eh, nekako tako kot imamo odnose urejene za Norveško, o tem smo že govorili. In eh, na ta način se lahko uredijo številna ekonomska in pa tudi politična vprašanja. Potem vprašanje vizumov. Evropski parlament še vedno zastopa stališče, da je potrebno potrebno vizumski režim za Ukrajino liberalizirati prej kot s številnimi drugimi sosednjimi državami iz številnih razlogov in upamo, da bo do tega kmalo prišlo, če boste obe strani izpolnili eh, seveda vse pogoje za to. Ampak imamo tudi nekaj drugih vprašanj. Predsednik Janukovič je v volilni kampanji in tudi po njej govoril o carinski uniji z Rusijo. Ne vem, kaj je s tem projektom. Gre ta projekt naprej? in kako si predstavljati, predstavljate carinsko unijo z Rusijo in sočasno tudi eh, tesnejše ekonomsko sodelovanje z EU. In to bi navezal tudi na to, kar je dejal kolega Galer ravno kar namreč. Težave, s katerimi se soočava opozicija, eh, sploh najti kakšen medij, ki bi objavil njihove informacije, to je vedno težje. Ne le iz lastniških razlogov, ampak tudi iz drugih razlogov, ki jih je gospod Galer izpostavil. In mislim, da je v volilni kampanji to še posebej pomembno. In ko se volilna zakonodaja vedno eh, na hitro spreminja, zato da se pridobi prednost eh, za tiste, ki so na oblasti in potem se ustanavljajo eh, nove male stranke na lokalni ravni, eh, naprimer gospod Timošenko, na ta način skuša priti do novih možnosti za kandidiranje in če je vse čas zraven tudi tajna služba, potem tukaj ne gre za nekakršno pravosodje, ampak gre zgolj to, da je pravosodje dolga roka mm, siceršnje državne uprave. In ko slišimo, da imajo v Kijevu posebna pravila za te regionalne volitve, potem ne vem, iz česa naj bi to izhajalo. In vse to, mislim, da človeka delajo še nekoliko bolj nervoznega in se sprašujemo, v katero smer to gre ali gre to zdaj res v smer neke resnične demokracije za neodvisno pravno državo ali pa gremo v smer nekakšnih drugih modelov oblasti, eh, kjer gre bolj za avtoritativen režim in kjer se demokratični inštrumenti, nekaj, kar so zgolj inštrumenti, ne pa tudi vrednote. Grazie, onorevole Brock. On Hvala lepa, gospod Brok, sedaj pa gospod Severin za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik dobrodošlico že izrekam našim gostom iz Ukrajine. Zelo sem vesel in zelo sem hvaležen vam, gospod predsednik, da ste to točko uvrstili na dnevni red danes. Pred nekaj meseci smo slišali, da je Ukrajina utrujena in da smo mi naveličali za Ukrajino. To bi bilo zelo žalostno. Ukrajine ne smemo pozabiti. Ukrajina je zelo pomembna nasplošno in Ukrajina je zelo pomembna za nas, še posebej z vidika, da bi izpolnili in zaključili svoj evropski projekt. Mislim, da lahko še enkrat tukaj povem, da evropski projekt brez Ukrajine ne bo dokončan. Prav gotovo imamo veliko pričakovanj. V preteklosti smo imeli pričakovanja in danes imamo še vedno pričakovanja. Ni mogoče zanikati, da Naše pričakovanja niso bila vedno izpolnjena. Vendar moramo, po moje, storiti več stvari. Prvič, ne smemo se vmešavati v mikroupravljanje države, kajti to ni naše mesto. Druga točka. Ne smemo se postavljati na stran, na stran opozicije ali vlade. Ravnati moramo za državo kot celoto. Če je mogoče, pa bi morali poskrbeti, da bo država v boljšem stanju kot naše države članice. Kajti problemi iz Ukrajine se lahko pojavijo tudi druge, naprimer nekatere tendence za avtoritativni režim. Mislim, da bi morali sodelovati. Po mojem mnenju, nam je Boris Tarasjuk, moj dober prijatelj, danes to lepo pokazal. Zahvaliti se mu želim za njegov govor danes tukaj. Govoril je kot Ukrajinec, ne kot član opozicije. Pripričan sem, da ima dejansko zelo različna vprašanja o številnih stvarih kot član opozicije, ampak minimalna agenda, ukrajinska agenda pa obstaja in mislim, da jo morajo podpreti vse politične stranke. Svojo intervencijo želim zaključiti tako. Vse politične stranke v Ukrajini pozivam, da držijo skupaj in spodbujajo, podpirajo to ukrajinsko agendo, seveda pa morajo še vedno konkurirati kot opozicija in vlada. Prej sem želel vprašati nekaj o zunanji politiki Ukrajine, Ampak predtem pa moramo svojo komisijo vprašati, kakšni so njeni odnosi z Ukrajino. Mislim, da so tudi tukaj pomankljivosti. In še vprašanje, to je vprašanje za oba naša gosta, kako bi se odzvali na nedavno izjavo gospe Eštenove, da Ukrajina nima cilja, da bi postala članica Evropske unije. Se vam zdi, da je to realen opis ali ne? Hvala. Grazie, Hvala lepa, kolega Tenok, za tri minute. Baronica Aštenova se moti. V zvezi z NATO so spremenili svojo politiko, ne v zvezi z Evropsko unijo. Najprej lepo pozdravljam namestnika zunanjega ministra, čestitam vam za državni praznik, mislim, da je to danes, včeraj ali jutri, prav gotovo pa nek, nekje tukaj, kar te odpravljam se na zabavo. Pozdravljam tudi Borisa, ki ga že dolgo poznam. Tudi sam ostajam trd in zavezan prijatelj Ukrajini, kakor tudi moja skupina evropskih konzervativcev. Nisem več tako pozoren, kot sem včasih bil, ampak vsekakor vas poz pozdravljam in podpiram pri vaših prizadevanjih za prostotrgovinski sporazum, za brezvizumski režim in tako naprej. Kot kolega Brok, mislim, da bi morali vi biti prvi v vrsti liberalizacije vizumov pred Rusijo, ne za Rusijo. Rusija ima številne probleme z liberalizacijo vizumov, še posebej tisti zamrznjeni konflikti, naprimer v Abhaziji ali pri Dnestrju. Vsi ruski oziroma imetniki ruskih potnih listov bi imeli pravico potovanja, čeprav niso državljani v tistem območju. Pojavljajo pa se tudi probleme organiziranega kriminala in terorizma v Kaukazu. Zelo bi me skrbelo, če bi imeli popolno liberalizacijo viznokega režima z Rusijo, biti pa moramo previdni. Imam nekaj vprašanj. Prvič, sem tudi poročevalec parlamenta v tem odboru za, upam, da nekoč pristop Črne Gore, Republika Črne Gore v EU. Včeraj smo imeli srečanje, delegacija je bila velika. Drugič so me formalno vprašali naslednje. V pogajanjih za pristop v Svetovno trgovinsko organizacijo. To je ena, ena od prvih poglavij, ki jih morajo zapreti, ko postanejo kandidati. Namreč morajo biti člen STO. Pravijo, da Ukrajina blokira pristop Črne Gore v STO. Nejasni so razlogi. Želite ugoditi Srbiji in tako izboljšati dostop do srpskih trgov ali karkoli že, ne vem, ampak prosim, da to pojasnite. Na to sem opozoril tudi svet in svet, uh, oziroma komisijo, komisarja Füla je samo upozoril na to, še vedno bom ustrajal pri tem, dokler ne dobim odgovora, zakaj blokira Ukrajina vstop Črnogore v STO. Nobene trgovine ni med Ukrajino in Črnogoro, prav gotovo mora biti to nekaj drugega. Zakaj vaša vlada ustraja pri tem stališču? To je stališče, ki ga je sprejela prejšnja vlada in se nadaljuje tudi v času te vlade. Zato me zanima, zakaj je to tako. še eno vprašanje. Že dlje časa spremljam vašo državo, vedno slabše je na področju zagovornikov človekovih pravic. Pred kratkim je izginil novinar, to smrdi po enem prejšnjem primeru, upam, da se motim. V prihodnih mesecih boste imeli lokalne volitve, predsednik Janukovič pa tako se zdi, želi okrepiti pristojnosti predsednika, ko pa je bil premije, pa je želel spet nekaj drugega. Treba je ostati pri svojem mnenju, ne moremo si kar premišljivati, vedno ko pride do spremembe na predsedniškem mestu. In na koncu še komentar, kako bi lahko vaša vlada prispevala k rešitvi zamrznega konflikta v Pridnestri. Hvala. To, a, mm, Skrajšati vam bom moral čas za govor na dve minuti, kajti gospod minister nas mora zapustiti 15 minut čez šesto, odgovoriti mora še na vprašanja. Dve minuti. Gospa Lunaček. You, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem članica zelenih. Mi podpiramo civilno družbo in demokratični razvoj v Ukrajini, okoljevarstvena organizacija in tako naprej moj glavni komentar se navizuje na nekaj, kar so kolegi že omenili danes. Namreč pomisleki v zvezi z slabšanjem demokratičnega statusa medijske svobode v državi. V zadnjih šestih mesecih smo bili priča grozljivim dogodkom. Naprimer, izginil je novinar. Celo ministr za no-, notranje zadeve je omenil, da so tukaj morda imeli prste tajni policisti, to je bil gospod Klementjev, nekoga drugega je policija pretepla. Kar zadeva civilno družbo. Direktor tuje fundacije mm, Inštituta, Konrad, inštituta Konrada Adenaurja je bil prav tako arest, aretiran. Imeli smo mirne protest, proteste proti gradni ceste, ki je del projekta za pripravo evra. Tudi tukaj smo bili priča nasilju strani oblasti. To so stvari, ki vzbujajo velike pomisleke glede napredka demokracije in glede tega, ali bi lahko v vaši državi dejansko zaživela civilna družba. Moje vprašanje je, kaj počnete vi? Sprašujem predsednika odbora za vključivitev in integracijo EU. Seveda pa tudi člana vlade to sprašujem. Kaj lahko storite vi za to, da poskrbite, da bo svoboda do združevanja, svoboda do izražena mnenja, novinarska svoboda, ostalo ne samo črka na papirju, nekaj, kar vi omenjate v luči napredka k Evropski uniji, ampak da bo to dejansko postalo nekaj realnega, zato da boste to lahko zagotovili ljudem. Gospod minister, rekli ste, da evropska integracija vključuje urednote, evropsko identiteto, mentalnost in tako naprej, ampak kako boste to zagotovili? Še nekaj, gospod predsednik, 2. oktobra bomo imeli novo srečanje v zvezi z projektom Euro 2012. Ali lahko zagotovite da bo to mirno srečanje ljudi, ki si želijo Euro 2012 brez korupcije potekalo mirno in kaj delate na tem, da se borite proti korupciji v zvezi z Euro 2012. Hvala. Belder. Hvala lepa, kolega Belder, za dve minuti. Wel, Geachte... Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana gosta iz Ukrajine. Prihajam z nizozemske. V ponedeljek sem imel zanimivo razpravo z nizozemskimi nevladnimi organizacijami. Te organizacije preučujejo razvoj civilne družbe, socialni razvoj v zahodnem delu vaše države. Razmišljajo pa o tem, da bi razširili svoje dejavnosti tudi drugam. V mislih imajo starše, ki pazijo na otroke invalide. Zelo jih zanima vaša država. V moji državi obstaja revija, ki je namenjena posebej vaši državi, Ukrajini. Pojavilo se je zelo pomembno vprašanje, v katero smer se Ukrajina pomika politično. želijo še naprej razvijati svoje dejavnosti, vendar skrbi jih označe v vaši državi, naprimer svoboda tiska, socialna svoboda, svoboda posameznikov, da sledijo svojim interesom, ne da jih državni aparat pri tem omejuje. Vendar želijo pomoč, želijo, da jih državni aparat podpira in jim pomaga. In sedaj moje dejansko vprašanje. K temu lahko dodam vprašanje zavezanosti strani Evrope. V poletnem odmoru smo govorili o vprašanjih povezanih z družbo. Glede na to, kar so povedali kolegi, ki so spregovorili pred mano, si želimo videti, da bi Ukrajina imela mesto v Evropi, vendar spremljati moramo razvoj dogodkov v Ukrajini, tukaj pa moramo govoriti o temeljnih vrednotah, o človekovih pravicah. Kakor sem že povedal, o urednotah v vaši družbi za to, če povem na kratko, si želimo, da nam pomirite naše strahove. Skrbi nas namreč, da bo prišlo do erozije svobode pri izvajanju temeljnih človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospod Petrle. Gospod predsednik, <clears throat> bil sem v Ukrajini na predsedniških volitvah kot opazovalc Evropskega parlamenta tam sem doživel nekaj posebnega. Isti dan sem srečal nekatere iste študente, ki so javno izražali podporo najprej enemu kandidatu, potem še drugemu. In jaz sem jih vprašal, katerega bodo na koncu volili. Rekli so nobenega, ker je vseeno, katerega volimo. E, to je bil zame zanimiv izraz e, apatije med mladino. In v tem duhu sem zelo vesel, da eh, smo danes doživeli skupen nastop eh, predstavnika vladajoče koalicije in opozicije. Jaz se zavedam razlik med enim in drugimi, vendar sem prepričal, če bi eh, obstajalo politično soglasje med pozicijo in opozicijo, kaj je evropski standard, ko gre za delovanje države, njenih služb, medijsko svobodo, odnos do ljudi, da bi to lahko vplivalo na zmanjšanje apatije, ki jo jaz čutim ta čas med voljivci Ukrajine veliko. Spomnil bi se rad tudi časov, ko se je Slovenija pripravljala na vstop v Evropsko zvezo. Mislim, da smo šli mi zato relativno gladko in hitro naprej, ker smo se strinjali, eh, imeli smo široko politično soglasje, kaj pomeni za Slovenijo evropska agenda, kako sprejemati evropske standarde. In mm, jaz eh, bi si želel, torej, da bi prišlo do večje enotnosti o tem v Ukrajini med strankami, kaj pomeni evropski standard. Hvala lepa. Hvala lepa. Razpravo pa zaključuje kolega Lizek. Hvala lepa, predsednik, gospod eh, minister, spoštovani Boris. Slišali smo, da je veliko prijateljev Ukrajine tukaj v dvorani. S gospodom namestnikom ministra še nisem imel priložnosti govoriti, ampak mislim, da Boris lahko potrdi, da sem tudi jaz eden teh prijateljev Ukrajine. Tako da te kritične pripombe, ki jih bom zdaj izrekel, ne razumete kot napad na Ukrajino, ampak kot skrb za Ukrajino. Moja prva pripomba zadeva predvidljivni sporazum in pa prostotrgovinski sporazum in pogajanja okrog teh dveh sporazumov pravzaprav trgovinski sporazum. Eh, tu bomo imeli nadaljni krok pogajanj v naslednji ponedeljek. Vemo, da je kar nekaj spornih vprašanj tukaj, eh, kar nekaj pomislekov zadržkov je tudi v Bruslu in v evropskih prestolicah. Ampak vprašanje imam za vas, gospod minister. Kaj so po vašem mnenju največji problemi na ukrajinski strani, kar zadeva izpolnjevanje vseh kriterijev EU? To je ena zadeva. Druga zadeva, govorili smo tukaj o politike. Gospod ministr dobro ve, da politika ni najvažnejša stvar na svetu. Eh, se pravi, kako izbiramo poslance in predstavnike, ampak vsi moramo reči, da smo zaskrbljeni nad eh, stanjem demokracije v Ukrajini. In iskreno povedano, jaz sam že dolga leta govorim, Borisu, da določene rešitve v Ukrajini, kar zadeva uh, volilno zakonodajo, so preprosto čudaške. Ne bi vas zdaj tukaj podočeval, kako in kaj, ampak pogledaj si, kako so te stvari rešene v drugih državah, v državah EU in morda bi bilo eh, vredno povzeti to vrstne scheme. V Gruziji, naprimer, zdaj novelirajo svojo ustavo po vzoru polske ustave. To kot, samo kot primer. In še ena stvar za konec. Podpisali ste dolgoletni sporazum o temu, da boste gostili rusko vojsko na Krimskem polotoku. Ali se vam ne zdi, da bi to utegnila biti ovira za prihodno članstvo Ukrajine v EU, se pravi, da je veliko število ruskih vojakov stacioniranih na vašem ozemlju? Hvala lepa, gospod Lizek, zelo mi je žal, ampak zelo malo časa imate na voljo za odgovore, kajti, kolikor vem, boste k malu morali oditi. Nisem uspel skrajšati časa za govor ostalim kolegom, ampak koliko časa vam je še ostalo, da imate na voljo. Če lahko stanete nekoliko dlje od predvidenega, bi bili veseli. Izvolite. Najprej najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Še posebej hvala, ker ste izrazili svojo zaskrbljenost. Vse to smo si zabeležili. Verjetno ne bom uspel sedaj podrobno obrazložiti vsega tistega, kar ste izpostavili, ampak bom skušal odgovoriti vsaj na tiste ključne točke, na ključna sporočila, ki ste jih posredovali. Najprej, kar zadeva brezvizumski režim in potem politični značaj tega. Moram reči, da sem velik pristaš tega, da bi politiko nekako izrinili iz tega dialoga o brezvizumskem režimu, govoriti bi morali bolj o tehničnih vidikih. Lahko bi vam seveda zarisal vse tisto, kaj bi morala Ukrajina storiti v zvezi s tem, pa ne gre samo za zakonodajne spremembe, temveč gre tudi za institucionalne spremembe, za samo izvajanje. Če vas to zanima, bi vam lahko posredoval tudi seznam vseh teh nalog, to bi vam morda lahko bilo v pomoč. Eh, Kolega Koval je izpostavil nekaj, kar se meni zdi zelo pomembno. Ne vem, zakaj bi Evropsko unijo moralo karkoli skrbeti glede same integracijske poti. Nekateri ste tudi podarili, da gre tu za doseganje nacionalnega soglasja. Evropska integracija ni povezana samo z zunanjo politiko, z nalogami, ki jih ima Ukrajina na tem področju. Gre verjetno za usmeritev, za nek okvir, ki jasno kaže, katere notranje reforme bo treba izpeljati. Omenili ste tudi pristop k carinski uniji med Kazahstanom, Belorusijo in Rusijo. To bi morali potisniti ob stran politično dimenzijo, ampak kako bi se spoh teoretično lahko pridružili takšni carinski uniji? Če bi to storili, bi se morali še enkrat pogajati o celem nizu obveznosti in pogojih, pod katerimi smo se pridružili Svetovni trgovinski organizaciji. Nikoli v zgodovini Svetovne trgovinske organizacije ni prišlo do česa takega. Politično in pragmatično gledano lahko povem, da smo večkrat slišali tudi strani našega predsednika, da nimamo nobenih namenov, da bi se pridružili Carinski uniji tudi zaradi obveznosti, ki izvirajo iz svetovne trgovinske organizacije, tudi zaradi drugih stvari, ki jih je treba upoštevati. Omenili ste Črnogoro. Seveda sem se pripravljen z vami bolj poglobljeno pogovarjati o tem. Največja uvira v pogajalskem procesu je pravzaprav pripravljenost Črne gore v zvezi s tem, ali bo Ukrajini dopustila dostop do njenega trga. Poleg tega Črna gora ne želi odpraviti nekaterih carin in taks, ki se nanašajo predvsem na hrano. To so izdelki, ki bi jih Ukrajina izvažala. Nekatere dajatve bodo celo podvojili. Mislim, da bi morali storiti kaj v zvezi s tem, morda bi tudi Ukrajina lahko kaj popustila. Vendar, kot sem že povedal, z veseljem se bom z vami o tem pogovoril, tudi o podrobnostih. Lahko vam posredujem informacije v pisni obliki, Seveda smo pripravljeni reševati tudi konflikt v Pridnesterju. Tudi uradno smo se že vključili v pogajanja 5 plus 2. Izkoristiti bi morali zagon in se sami vključiti v vso to dogajanje. Prvenstvo leta 2012, glede tega sem precej samozavesten, mislim, da vprašanje Evropskega prvenstva leta 2012 sploh ni sporno, gre za vprašanje nacionalnega ponosa. Nogomet je pravzaprav vera v Ukrajini. Če ne bomo uspeli s svojo kandidaturo, bo to velik neuspeh za Ukrajino in tudi za evropsko integracijo. Seveda pa želimo vzpostaviti dobre odnose s polskimi kolegi. Z Ministrstvom za pravosodje se borimo tudi proti korupciji. Trenutno zaključujemo s pripravo številnih zakonov z področja boja proti korupciji. Lahko vam posredujem tudi pisne pripombe v zvezi s tem, kakšne korake smo storili v tem pogledu. Omenili ste tudi gospo Eštonovo zagotovo. Se bomo morali pogovoriti o tem, kar je rekla gospa Ešton. Tu ne gre za partnerstvo, strateško partnerstvo ali karkoli drugega. Za nas je pomembna edino celostna integracija in prihodnje članstvo v Evropski uniji. Vprašanje pa je, kako bomo mi vse skupaj vzpostavili, kako bomo oblikovali odnose z Evropsko unijo. Še eno ključno vprašanje v zvezi z lokalnimi volitvami. Moram priznati, da nihče ni popoln in to je tudi razlog, zakaj smo v lokalno volilno zakonodajo nesli številne spremembe. Vendar si morate stvari nekoliko bolj poglobljeno ogledati. Zakaj, naprimer, številne politične stranke ne registrirajo svojih lokalnih uradov? Obstajajo že več let. Vedno znova odgovarjajo, da bi morali oblikovati novo volilno zakonodajo, tudi nov volilni registr, da bi moral vse skupaj odobriti tudi parlament. Nekateri so pripravljeni povabiti tudi opazovalce volitev iz drugih mednarodnih organizacij, tudi iz Evropske unije, da bi si tudi vi ogledali, kako potekajo volitve. Svobodne volitve so zagotovo pomembne za Ukrajino. Seveda ne morem sedaj odgovoriti na vsa vaša vprašanja in se odzvati na pripombe, vendar vam lahko posredujem odgovore tudi v pisni obliki. Kar pa zadeva prosto trgovinski sporozum, se mi zdi, da bi morali to temo obravnavati drugič, kajti treba bi jo bilo obdelati bolj podrobno. Hvala za vprašanje. Grazie, ministr, Hvala lepa, namestnik ministra. Sedaj pa še predsednik odbora za evropsko integracijo. Imate še nekaj časa na voljo, da bi morda odgovorili na vprašanje, na katera nismo dobili odgovora, če imate čas, seveda. Uh, well, there were a number of questions. Kar nekaj vprašanj ste naslovili tako na gospoda Klimkina kot name. Sam se bom lotil nekaterih izmed teh vprašanj. Že v uvodnem nagovoru sem povedal, da sem sicer član opozicije v Ukrajini, vendar sem se želel bolj osredotočiti na osebinska vprašanja, ki izhajajo iz odnosa med Evropsko unijo in Ukrajino. Vodje opozicijskih strank so me pozvali, naj vam posredujem skupno stališče. Devet voditeljev strank, ki so članice demokratične opozicije, so napisale pismo, ga poslale Van Rompuju, Buzeku in Barosu. Tudi vsem vam članom so želeli izpostaviti dejstvo, da bodo 31. oktober potekale lokalne volitve, da je bil nedavno sprejet nedemokratičen zakon v zvezi s tem, ki omogoča številne poneverbe in goljufije. Na to smo vas želeli upozoriti. Sedem sistemskih težav se pojavlja. Vsaj mi, združena opozicija, smo jih kot take opredelili. Zato smo vas kot združena demokratična opozicija želeli opozoriti na te stvari. Kar nekaj pomislekov ste izrazili, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Tako kot vas tudi ukrajinsko opozicijo skrbita odklon od evropskih vrednot, ki se pojavlja v Ukrajini oddaljujemo se od demokratičnega napredka, ki smo ga dosegli, odkar je demokracija zmagala v Ukrajini času oranžne revolucije. Zato lahko v zvezi s tem izpostavim samo celostno oceno, ki jo je povzela resolucija ljudske stranke, ki je bila objavljena 13. septembra vendar ni samo Evropska ljudska stranka tista, ki jo skrbijo te zadeve. Evropska unija je nedavno izrazila svojo zaskrbljenost tudi zaradi nespoštovanja svobode izražanja in svobode združevanja v Ukrajini. Poleg tega nas skrbi to, da prihaja do spodkopavanja demokratičnih dosežkov v zadnjih petih letih. Kar pa zadeva vaše specifične pomisleke v zvezi z ukrajinsko demokratično opozicijo, naj vas še enkrat spomnim na preomenjeno pismo. Če smem, bi podal še kratko pripombo v zvezi z varnostno službo, z gospodom Hroškovskim, ki je vodja te službe. On je vodja varnostne službe, medijski tajkun, član najvišjega sodnega sveta, ki lahko imenuje in odstavi sodnike. Tu gre zagotovo za nasprotje interesov, kajti ta oseba deluje na treh funkcijah. Nobena skrivnost ni, da varnostne službe napadajo opozicijo, vodilne člane opozicije, ponarejajo kazenske preiskave, ki potekajo zoper člane opozicije. To je tisto, kar počne služba v Ukrajini v tem trenutku in močno spominja na nekdanjo KGB, KGB, ki je delovala v Sovjetski uniji. Tako da lahko samo izrazimo zaskrbljenost nad tem, da se trenutna oblast spušča v notranje zadeve posameznih strank. Največja opozicijska stranka, ki jo vodi Julija Timošenko, je priča temu oblasti, torej vzpostavljajo klone, trdijo, da so stranka, ki sploh niso oblasti, potem kandidirajo svoje člane v imenu te druge stranke, to pa zagotovo ni skladno z evropskimi demokratičnimi načeli. Kar zadeva carinsko unijo z Rusijo, mislim, da trenutne oblasti na vkljub proruski retoriki ne bi sklenile takšne carinske unije z Rusijo, si niti ne bi drznile. V zvezi s tem, kar je rekla gospa Eštenova, pa moram reči, da sem bil sam zelo presenečen nad tem, kar je rekla. Kolikor vem, so njeni tiskovni predstavniki njeno izjavo nekoliko popravili, vendar vam lahko v tem primeru lahko izpostavim samo tisto, kar je rekel gospod Frhojgen nekoč. Gre za negativne težnje in od vas, članov Evropskega parlamenta, pričakujem, da boste podali svojo oceno kot član Ukrajinskega parlamenta in kot predsednik odbora za Evropsko integracijo. Sem gospod Eštonovo vprašal kot visoko predstavnico, kot visoko uradnico, če lahko pojasni, zakaj je pravzaprav šlo. In vi imate isto pravico. Za zaključek pa naj povem, da to, kar vi počnete v parlamentu, ko branite svobodo medijev in pravice novinarjev, ki jih ustrahujajo in pretepajo, imate prav. Nedavno se je koalicija dogovorila o tem, da bo odbor za svobodo medijev v rokah člana opozicije, da mu bo Andrej Ševčenko predsedoval, on je tudi nekdani novinar. Ne, nogometni igralec, ampak nekdani novinar, gospod Ševčenko. S tem bomo dobili kot opozicija dodatne vzvode moči, ampak nažalost ne moremo prekiniti zakonodajnega postopka, ki teče v Ukrajini. No, se zadnje pa še par besed o sporazumu med Ukrajino in Rusijo o razširitvi Črnomorske flote. Kot vodja ukrajinske delegacije, ki se je pogajala z Rusijo o tej Črnomorski floti in njeni usodi, lahko zatrdim, da dlje kot bo ruska flota ostala v Ukrajini, bolj bo ogrožena stabilnost in varnost v Ukrajini. Tako da se mi zdi, da je bila to napaka, pa ne samo napaka, ki jo je storil predsednik, temveč napaka, ki je bila storjena v nasprotju z ukrajinsko zakonodajo in ustavo. Nobenega dvoma ni, da obstaja mednarodno pravo in tudi zakonodajni vzvodi, ki nam bodo omogočili, da potem, ko ponovno pridemo na oblast, obsodimo in razveljavimo ta sporazum z Rusijo. S temi pozitivnimi besedami pa bi rad zaključil in se vam zahvalil, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem vam, da ste bili z nami do konca tega sestanka. Hvala za vašo potrpežljivost, hvala lepa za zanimanje, ki ga izkazujete do moje države. Hvala lepa tudi za vaš interes za demokracijo in za širitev demokracije po Evropi. Hvala grazie a lei. Najlepša hvala tudi vam, hvala lepa vsem. Te vaše zadnje besede lahko delimo tudi mi. Tudi mi imamo enake interese in skupaj delamo za to, da bi to tudi dosegli. Naslednji sestanek odbora bo 5. oktober ob 9. v Bruslju, konec zasedanja. Lepa čeprav.